Guten Tag, liebe Kollegen. Dobar dan, spoštovane kolegice in kolegi. Herz willkommen. Prisrčno pozdravljeni na sestanku našega odbora. Imamo zelo zanimiv dnevni red za ta teden, še prav posebno jutri do povdne z maratonskim glasovanjem. Rad bi vas spomnil na to, da boste jutri potrebovali svoje glasovalne kartice. Tako, začenjamo z današnjim sestankom, z našim dnevnim redom. V dveh točkah bomo dnevni red spremenili. Točka 9 dejavnosti stoje. To bomo preložili na enega naslednjih sestankov, pa tudi točki 19 in 20 o farmakovigilanci. Tudi ti dve točki bosta preloženi na naslednji sestanek na željo poročevalke. Ima sicer še kdo kakšno pripombo glede dnevnega reda? Ne potem smo dnevni red v tej obliki tudi sprejeli. Na voljo imamo tudi lastno parlamentarno televizijo, glede IPOL, ki snema sestanek našega odbora. Gotovo pa bo jutri več poslancev kot danes popovdne, torej upam, da ne boste dobili napačnega vtisa. Točka dve. Imamo vse jezike razen estonščine in latviščine, jutri pa ne bomo imeli malteščine. Banki Mun generalni sekretar Združenih narodov, je pooblastil Inter-Academy Council na nizozemskem, da preveri delovanje IPCC. Večinsko so ljudje to pozdravili, tudi sam sem to pozdravil, da bo sedaj znanstveni organ pooblaščen za to, ne pa medvladni organ mislim, da mora podnebna znanost biti objektivna. In Inter Academy Council je znanstvena ustanova, ki to lahko zagotovi in upamo, da bomo tako vzpostavili novo verodostojnost pri delu IPCC. Komisija je podala sporočilo o trajnostnem gozdarstvu. To je tudi za nas zelo zanimiva tema, s katero se bomo tudi ukvarjali. Tako sedaj pa točka tri. Gre za. Direktivo o lesu in lesnih proizvodih. Svet je 1. marca podal skupno stališče. Tako da lahko sedaj imamo drugo obravnavo, sedaj pa samo glede časovnega razporeda. Torej, osnutek priporočila Karolin Lukas bomo obravnavali na sestanku 7. in 8. aprila. Rok bi naj bil 8. april, torej zelo kratek rok za predloge sprememb, potem pa glasovanje odboru 4. maja na plenarnem zasedanju pa junija. Ja. 6. Januar, kaj je zdaj celo to? Nee, die hebben we verder lassen. Dan ben ik niet daar. Ik ben niet daar. Dat is wel spes gelopen, ja. Zo, so, uh, eh, dan gaan we verder. Tako, nadaljujemo torej s točko 4 na našem dnevnem redu. Gre za strategijo Evropske unije za regijo Baltskega morja in vloga makroregij v prihodnji kohezijski politiki. poročevalka je, kot vedno, kar se Baljske regije tiče, Ana Rozbah, uvedla nas bo v svoje poročilo. Prosim. Ja, det er jo igen sådan en kort... Hvala lepa. Zelo kratka bom. Odbor za regionalni razvoj je izdelal poročilo na to temo, mi pa bomo podali mnenje. Vključili smo nekaj novih predlogov in ta delovni dokument ni upošteval okoljskega vidika, vsaj ne v zadostni meri. Gre torej za makro regije in seveda je običajno, da se nad to temo ukvarja odbor za regionalni razvoj. Vendar pa Baltsko morje ni samo morje gre za več, gre tudi za sosednje države, ki sodelujejo, sosednje države ob Baltskem morju. In okolje zato vedno igra pomembno vlogo z našim mnenjem, torej skušamo poskrbeti za to, da bi zmanjšali oziroma da bi omenili odlaganje nevarnih snovi predlagamo, da bi tudi Rusijo in Belorusijo vključili v to problematiko. Kaj ti? Ti dve državi imata tudi svojo floto v tem morju in zato torej pozivamo, da vključimo tudi okoljske vidike. In prav tako želimo omeniti projekt Severni tok. No ja, pa ti predlogi tudi niso pravno odušujoči. Upamo, da bomo tekom dneva izvedeli še več. Prav tako niso upoštevali vseh zaključkov. To je zelo pereča tema in ta strategija je samo začetek osporedne strategije za Črno morje in za sredozemlje. Torej, veseli me, če bo kdo podal kakšno zamisel, kakšen nov predlog. To bom z veseljem upoštevala. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki. Sedaj pa ima še kdo kakšno pripombo. Sam bi imel eno. gospa Rozbah je omenila severni tok. Seveda je vsak projekt o morju tudi poseg v naravo, vendar pa to, kar je zapisano v četrtem členu, da bi projekt Severni tok imel dalekosežne posledice za okolje, to se mi zdi nekoliko preveč stroga napoved. Štiri države so preverile zadeve Finska, Švedska in so ta projekt odobrile, mislim, da tudi Litva in Nemčija. Torej, da bi res to imelo tako dalekosežne okoljske posledice, mislim, da to ni res, saj smo imeli te študije v teh štirih državah posledice na okolje, seveda to je jasno, vendar pa daljnosežne posledice to je nekoliko preveč. Saj smo imeli te študije. Richard Zeber, prosim. Prezident. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne, ali ste to povedali kot predsednik ali kot član odbora Envi to poročilo, gospod Rozbak, se mi zdi zelo dobro. Imam pa svoje pomisleke, kar se plinovoda Severni tok tiče. Ali naj to omenimo v takšni meri, vendar pa mislim, da je upravičeno postavila okoljska vprašanja v središče njenega poročila. Nasplošno pa mislim, da bi morali koncept makroregij tudi z naše strani bolj izpostaviti, napolniti z osebino. Kot veste, teče razprava tudi v odboru AFED, ki je pristojen za to, ali bi naj to bil koncept za nadaljno regionalno politiko. In mislim, da bi morali tukaj navesti tudi nekaj predlogov z naše strani odbora Envi. In potem strategija za alpski prostor, za Alpen. Morda bi lahko to izpostavili in morda bi poročevalka lahko premislila o tem, ali ne bi poskušali tukaj zasnovati okoljski okvir in to tudi uvesti v to mnenje. To bi bilo zaželeno. Ne gre torej samo za nekaj točk za Baljsko regijo, gre za to, da bi šli širše vendar pa pristop, kot sem dejal, se mi zdi zanimiv in rad bi, se, rad bi čestital pri prejavljavki mnenja za upravljeno delo. Marita Uvskok. Eh, tak, ker odforande, jo tenkte tola svenska. Hvala lepa. Govorila bom švedsko. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki pri pripravi tega mnenja. Resnično je skrajni čas, da v Evropski uniji dobimo dobro, obsežno strategijo glede Balckega morja. In tukaj je seveda pomembna tudi okoljevarstvena strategija. Storiti moramo vse, da bomo ustrezno začeli izvajati to strategijo. To ne sme biti samo na papirju. Potrebujemo tudi dejanja, ki bodo besedam sledila. Mislim pa, da imamo velike težave z baltsko strategijo danes. Namreč izvajanje teh ukrepov in odločitev je nekaj, kar ne deluje. Mislim, da nimamo prav veliko rezultatov. In mislim, da bi bilo dobro izpostaviti to dejstvo v samem mnenju. To pomeni, da moramo izpostaviti pomen izvajanja odločitev, ki smo jih že sprejeli. Mislim, da je začetek dober, kar se strategije za Baltsko morje tiče. Imamo cel niz direktiv Evropske unije, veliko programov z dobro vsebino, vendar pa mislim, da moramo to obogatiti. Države članice že imajo zakonodajo na tem področju kar se tiče naših prispevkov, naprimer. Evropska okvirna direktiva o vodah mora biti uresničena, prav tako moramo delovati v skladu z direktivami in uredbami glede nevarnih snovi, ki jih že imamo. Prav tako pa moramo preprečevati konvencionalne kmetijske prakse, kajti te so veliko prispevale k onesnaževanju Baltskega morja. Morda bi resnično morali reformirati kmetijsko politiko v Evropski uniji. Standardi in skrižne skladnosti so pomembni, morda morajo biti bolj strogi. Imeti moramo boljše povezave med kmetijsko in regionalno razvojno politiko. Prav tako imamo tudi ribiško politiko. Tudi to moramo reformirati, torej okoljevarstveni cilji za Baltsko regijo, to je zelo pomembno, potrebno pa je zagotoviti, da bomo imeli tudi kvote za ribe, za ribištvo in da se bodo spoštovali. In to bo seveda na podlagi znanstvenih dognanj, ki jih imamo. In zahteve za ribištvo in kmetijstvo morajo biti jasne, zato da bomo zavarovali Baltsko morje. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko to točko veliko bolj jasno izpostavili v tem mnenju. Potem pa gre še za fosfate iz detergentov. Tudi ti prispevajo k eutrofikaciji Baltskega morja. Švedska je že propovedala te proizvode, imamo tudi razpravo na evropski ravni o fosfatih in mislim, da je pomembno, da bi tudi druge države prepovedale fosfate, kajti to bi veliko pomenilo za prihodnost Baltika. In mislim, da je to vredno omeniti tudi v tem mnenju, kar se okoljskega vpliva severnega toka tiče, pa sem zelo zadovoljna, da je poročevalka to temo omenila. Mislim, da ne moramo spregledati vpliva na okolje tega gigantskega projekta. Vendar pa bi rada, da bi v besedilo omenili, da mora severni tok zagotoviti, da bodo preprečevali vpliv na okolje. Dali so, da bodo delovali odgovorno, vendar pa mislim, da moramo to še izpostaviti. In podjetje mora tudi plačati za okoljevarstvene ukrepe, ki bodo potrebni. Tega ne smemo nalagati državam Baltika. In to je že bil del dogovora, kar se tiče privolitve tega projekta tudi strani sosednjih držav. Vendar pa mislim, da je to potrebno izpostaviti. Mislim, da bi bilo zelo pomembno za prihodnost Baltske regije, če bi lahko vsa ta vprašanja dvignili na višjo raven odločanja torej tudi na ravni predsednikov vlad, kajti tako bi bolj pritisnili na to, da bi odločitve, ki so že sprejete in ki še bodo, tudi začeli udejanjati. Mislim, da moramo besedilo, kar se kmetijstva, ribištva in prepovedi fosfatov tiče, bolj zaostriti. Tudi, kar se odgovornosti severnega toka tiče in kar se odgovornosti vlad tiče. Pomembno je, da to zagotovimo. Hvala lepa poročevalki. Podali bomo predloge sprememb in dodatke k besedilu. Prav tako bomo omenili 20 milijonov evrov, ki jih imamo na voljo za države, ki niso članice EU in ki jih bo to prizadelo. Poskrbeti moramo, da bomo teh 20 milijonov uporabili smiselno. Ja, dank für diese auf Hvala lepa za te pripombe, še ostali vidiki. Baltske strategije sedaj pa prodi, prosim. Eh, Hvala lepa. Mislim, da je to pomembno, kajti to je ena prvih makroregij, ki smo jih vzpostavili še prav posebnega pomena pa je to zato, ker bi tudi Rusijo lahko vključili. To bi lahko bil pomemben del evropske sosedske politike za odnose z Rusko federacijo. Tudi to mislim, da je zelo pomembno pri opredelitvi makroregij kar se okoljskega vidika tiče, pa je Baltik seveda območje, kjer prihaja do zelo nizkega nivoja menjave voda, torej to je zelo ranljiv ekosistem. In to seveda pomeni, da moramo biti previdni. še prav posebno, kar se rek tiče, ki se izlivajo v Baltsko morje. Zakonodajo bi morali razširiti na vse države, preko katerih te reke tečejo. To je zelo pomembno z ekološkega vidika. Zelo pomembno je, da so makroregije sposobne vzpostavljati posebne odnose z drugimi sosednjimi makroregijami. Seveda pa ima to posledice tudi za nekatere od vidikov našega kmetijstva. To ima vpliv na kakovost vode, ki se izliva iz teh rek v Baltsko morje, še prav posebno, kar se eutrofikacije tiče, ki je bila pravkar omenjena. To so zelo pomembna vprašanja. Makroregije so zelo pomembne in bi lahko bile tudi zelo učinkovito sredstvo za reševanje težav, tudi zelo kompleksnih. Tako da mislim, da moramo seveda zelo paziti na celoten postopek. Ja, te kolege. Okay. E, panie Przewodniczący, chciałbym e, w swojej... Predsednik, e, rad bi se dotaknil še enega vidika. Namreč v kontekstu varstva okolja bi rad opozoril na problem, ki se ga sicer včasih dotikamo. To je sramotna zadeva, izhaja iz zgodovine, ima pa velik pomen za prihodnost. Gre za na dno Baltika odvržene količine kemičnega orožja eh, tekom druge svetovne vojne. Ocene so različne, koliko tega je, ampak dejstvo je, da imamo kar nekaj takšnih kemičnih sredstev iz druge svetovne vojne, ki predstavljajo potencijalno veliko nevarnost v prihodnosti. In ta tematika lahko sicer postane aktualna šele čez nekaj deset ali celo več let, ampak eh, že diagnosticiranje teh problemov danes, ko imamo veliko informacij na voljo, tudi mm, v kontekstu Evropa-Rusija, se moramo zavedati, kako velika nesreča bi bila, če bi prišlo do emisije teh ogromnih količin eh, kemičnih sredstev. In v preteklosti je do takšnega onesnaženja eh, že prišlo in eh, ribe so že bile zastrupljene. Eh, izhodišče, mislim, da bi lahko bilo tudi dostop do vojaških arhivov, da bi ugotovili, kje v kakšnih količinah eh, to kemično orožje je in kakšno nevarnost predstavlja. To je problem, mimo katerega mislim, da ne moremo, ko govorimo o tej tematiki v tem poročilu. Hvala lepa. Ja, da, res je. Zelo veliko je strupov iz svetovne vojne, svetovnih vojn in zato to predstavlja tudi veliko nevarnost. Nihče drug ne želi besede, tako da sedaj dobi besedo komisija. Gospod Lindholm je pristojen za to. Potem pa na koncu še poročevalka. Gospod Lindholm. Uh, thank you very much for... Hvala lepa za plodno razpravo in za dobre prispevke poslancev tega odbora. Komisija meni, da je zelo pomembno, da se ne samo odbor za regionalni razvoj, temveč tudi odbor Envi ukvarja s to strategijo. Vse strategije makroregi so pomembne v tem trenutku, pa seveda in tukaj ta Baltska regija. Želimo nadaljevati, kot je izpostavila poslanka Uvskok, z našim delom na tem področju. Pomembno je, da to ostane visoko na dnevnem redu in da nam uspe tudi uspešno izvesti vse ukrepe. O tem je potrebno vedno govoriti na politični ravni in mislim, da to poročilo prispeva k temu v veliki meri in se veselimo tudi že končne različice. Skušali pa bomo to vključiti tudi v naše nadaljne delo glede strategije. Strategija seveda je dokument, ki ga vedno razvijamo, kamor vedno dodajamo stvari in predloge in zato smo zelo hvaležni za vaše delo. V prihodnosti pa bomo skušali z vami še bolj tesno sodelovati. Hvala lepa. Hvala lepa in za konec še Ana Rozbah. Hvala lepa. Torej, kar se tiče kmetijske politike in ribištva, tukaj bomo imeli veliko predlogov sprememb, fosfati in vse to, o tem moramo govoriti. To sem želela vključiti, vendar pa mnenje ne sme biti predolgo, kakorkoli že veselim se veliko dobrih predlogov sprememb, ki mi jih boste posredovali. Kajti, kot sem dejala, mnenje je lahko dolgo samo eno stran, ne sme biti daljše. Seveda pa imate prav, zelo veliko je pomembnih težav, ki bi jih morali omeniti, tudi sodelovanje z Rusijo. Sama sem si vse to ogledala. Veliko stvari bi morali omeniti, pa naj se gre za kmetijske odpadne vode, potem druge odpadke. In seveda, veliko je odplak, ki se izlivajo v Baltik. Tako da je to zelo zapleteno vprašanje. Podonavje, Alpska regija. Tudi to bi morali omeniti. Vendar pa imamo za predloge sprememb časa do jutri v povdne, razen če bomo rok podaljšali, ne vem, če je to možno. To sprašujem sekretarjat. Zahvaljujem pa se vam za vaše sodelovanje. Hvala lepa, gospa Rozbah. Da, jutri je rok za odložitev predlogov sprememb jutri v povdne. In to zato, da bomo lahko pravočasno glasovali in da bo odbor za regionalni razvoj lahko upošteval naše mnenje. Glasovanje bo 7. aprila tukaj v našem odboru. Tako, sedaj pa že točka 5 na našem dnevnem redu. In sicer gre za vprašanje za ustni odgovor Krisa Davisa o izvajanju direktive o izrabljenih vozilih v obdobju 2005 do 2008. Chris Davis, prosim, lahko zastavite vprašanje, potem pa komisija dobi možnost za odgovor. Hvala lepa. Torej, rad bi, da se komisija odzove. Vprašanje imate zapisano. Potem pa bo komisija odgovorila, da, torej to imamo, pravi gospod predsednik. In gospod Kukler iz GD Envi. Ne, gospa Blanko. Prav, gospa Blanko. Dobar dan. Sem gospa Blanko iz GD Envi. Vprašanje poslanca je bilo, ali lahko komisija poda oceno izvajanja direktive o izrabljenih vozilih in kako bi lahko izboljšali trenutno uspešnost. Rada bi povdarila, da je ena od prednostnih nalog komisije in novega komisarja gospoda Potočnika da izboljšamo izvajanje okoljske zakonodaje. Direktiva o izrabljenih vozilih je direktiva in vloga zakonodajnega instrumenta je določiti načela, potem pa lahko države članice določijo način, kako bodo dosegle cilje, ki jih najdemo v direktivi. Eden glavnih izzivov za komisijo glede izvajanja te direktive pa je dejstvo, da je kar precej vladnih služb vključenih v različne vidike izvajanja direktive. Gre za Ministrstvo za promet, za okolje in potem tudi ministrstva, ki so odgovorna za avtorizacijo in registracijo. In vsa ta imajo, so vključena v ta postopek. Zato je izvajanje tudi težavno. In čeprav se izboljšuje po EU, je trenutna ocena komisije taka, da direktiva o izrabljenih vozilih še ne dosega veliko zastavljenih okoljskih in gospodarskih ciljev. Izvoz rabljenih vozil, ki so pravzaprav izrabljena vozila in ki bi jih naj predelali v EU, so samo primer za slabo izvajanje in za slabo uresničevanje te zakonodaje. To vodi do zmanjšanih okoljskih in gospodarskih možnosti za razvoj. Komisija je novembra lani sprejela poročilo o izvajanju direktive za obdobje od leta 2005 do 2008. V poročilu lahko najdete kar nekaj izjav komisije. Rada bi navedla tri. Na prvi strani lahko preberete, da torej izidi rezultati niso zadovoljivi. Na drugi strani pravimo tudi, da je kakovost poročanja neprav dobra in potem šesta stran, morali bi izboljšati celotno izvajanje direktive. To so torej trenutne razmere. Rada pa bi dodala, da to ne pomeni, da komisija še ni nič storila, da bi izboljšali te razmere. Komisija najprej skuša zagotoviti ustrezen in pravilen prenos direktive. In komisija je že sprožila pravne postopke, kar se skladnosti tiče. 14 postopkov je sprožila zaradi neskladnosti, dva primera sta pred Evropskim sodiščem, eden pa je postopek zaradi neskladnosti. Takšno je torej, takšne so torej razmere na pravnem področju. Vendar pa ne samo tu. Kaj komisija počne, da bi izboljšali izvajanje te direktive. Dve stvari sta pomembni, dva cilja direktive o izrabljenih vozilih. Najprej gre za preprečevanje odlaganja odpadkov in za predelavo in recikliranje vozil. S tem v zvezi si želimo, da bi države članice izpolnjevale cilje. Kot veste, direktiva pravi, da morajo poslati vprašalnik, izpolniti vprašalnik in ga poslati komisiji. Prvič smo to imeli junija 2008 za leto 2006. In kar smo lahko videli v tem poročilu je bilo, da je 14 držav članic bilo takšnih, da niso dosegle ciljev za leto 2006. V drugem obdobju poročanja, torej za leto 2007, smo lahko videli napredek junija 2010, torej letos pa si bomo morali ogledati podatke za leto 2008. Torej, napredek je, vendar pa ni zadosten. Ne poteka dovolj hitro. Komisija je že poprašala države članice, zakaj je tako in v tem trenutku analiziramo odgovore. V odgovorih, ki smo jih dobili in ki smo jih analizirali, pa so sledeče razlogi strani držav članic. Zamude, zato da bi gospodarski subjekti bili odgovorni za recikliranje nadomestnih delov vozil. In tukaj gre za distributorje, za proizvajalce. Veliko je torej gospodarskih subjektov, ki so vključeni v tej direktivi. Dodatni razlogi, ki so jih navedle države članice, so nezadostno število obratov za razstavljanje in verjetno gre za tudi kombinacijo obeh glavnih vzrokov. Toliko torej o izvajanju, kar se neskladnosti pri ovrednotenju nacionalnih poročil tiče, pa smo ugotovili, da cilji tudi niso cilji sami po sebi in da gre za to, da bi lahko neuspešnost izvajanja direktive povezali tudi s tem, da države članice uporabljajo drugačno metodologijo za dosego ciljev direktive. Torej, zato, da bi razrešili to težavo in da bi vzpostavili skupno metodologijo za izračun ciljev, je komisija vzpostavila delovno skupino za usklajevanje metodologije in pripravljamo tudi skupne smernice. Zelo pomembno je, da nimamo v tej skupini samo komisije in držav članic, temveč imamo tudi predstavnike industrije. In to je zelo pomembno, kajti industrija je v večini držav članic odgovorna za direktivo o izrabljenih vozilih. Še nekaj, kar se izvajanja tiče. Tukaj gre za sistem upravljanja v celoti, kako ta deluje v državah članicah. Decembra lani je komisija poslala vprašanje k vsem državam članicam in smo poprašali po sistemu upravljanja direktive o izrabljenih vozilih. Naprimer, kar se tiče odgovornosti proizvajalcev, števila vozil, ali so bili proizvedeni, kje so bili proizvedeni, izvoz, uvoz in tako dalje. V tem odboru z državami članicami se pogovarjamo tudi o težavah rabljenih vozil in države članice so morale podati tudi podatke, kam izvažajo in te podatke pričakujemo zato da bi lahko naredili še nadaljne analize. Kaj bi lahko še postorili v prihodnosti? Kajti, da sedaj sem govorila o ukrepih, ki smo jih že sprejeli. Ukrep, o katerem se pogovarjamo z državami članicami in avtomobilsko industrijo, je to, da bi spremenili vprašalnik direktive o triletnem poročanju, da bi torej bolje izpostavili naše prednostne naloge. O čem razmišljamo? O tem razpravljamo v delovni skupini z državami članicami. Je tudi to, ali bi bilo dobro uvesti spremembe postopka letnega poročanja. če smernice ne bodo zadostovale. In za konec bi vas rada obvestila, da komisija razmišlja ne samo za to zakonodajo, temveč za celotno okoljsko zakonodajo, ki je povezana s tem sektorjem, da bi imeli boljši nadzor, da bi lahko torej tudi imeli inšpekcije, inšpekcijske preglede na tem področju. To bi lahko pomenilo boljši okoljski gospodarski razvoj, torej če bi imeli ta nadzor okrepljen. S to analizo nadaljujemo in ko bomo dobili več podatkov, vam jih bomo tudi sporočili. Za zaključek, torej kar se vašega vprašanja tiče, gospod Davis in ostali poslanci. Komisija ni v celoti zadovoljna z izvajanjem te direktive. kar nekaj stvari pa počnemo skupaj z državami članicami in avtomobilsko industrijo, da bi to izboljšali. Seveda pa smo odprti za vaše predloge za sodelovanje z vami, zato da bi stvari spremenili hitreje, kot smo to videli v zadnjih letih. Hvala lepa. You, Blanco, uh, Hvala lepa, zdaj pa predajam besedo gospodu Chrisu Davisu. Hvala lepa, predsedujoči. Ker deset let je menilo, odkar je bila sprejeta direktiva o izrabljenih vozilih, tako da mislim, da je pravi čas, da preučimo trenutno stanje. Če poslanci ne vedo, mislim, da je 25 do 30 milijonov vozil vsako leto razgrajenih. To je ogromna količina odpadkov, ki se proizvajajo. In zakonodaja je namenjena temu, da bi onesnaževala eh, odstranjenje avtomobilov, da se jih torej ustrezno, z njimi ustrezno ravna in potem, da se doseže tudi kar se da visoko stopnjo reciklaže materialov iz teh izrabljenih vozil. In namen je tudi ta, da proizvajalci avtomobile, avtomobile tudi zasnujejo na takšen način, da jih je lažje reciklirati, ko so ta vozila izrabljena. Zahvaljujem se komisiji za zelo eh, iskreno oceno trenutnega stanja. Sam se v razpravah, ki sem jih imel s komisijo in eh, tudi z ljudmi v Združenem kraljestvu na to temo, eh, zavedam tega, da komisija seveda tukaj preučuje stopnjo, do katere se dosegajo cilji recikliranja. Te, te stopne so različne od države do države, v nekaterih državah eh, se teh ciljev sploh ne dosega, pomembno pa je, da imamo uh, natančne informacije o tem. Če pogledamo Združeno kraljestvo, sem prepričan, da dobivate informacije o največ 50 odstotkih eh, vseh vozil. Tako da analiza, ki jo pripravljate, nikakor ni, mislim, da zanesljiva, kaj ti ne vsebuje vseh podatkov. Zakaj je temu tako? Kot prvo mislim, da obstaja premalo politične volje za izvajanje te zakonodaje v nekaterih članicah. To delno izhaja iz dejstva, da je v nekaterih državah eh, članicah eh, zadevo zelo dobro izvajajo. Švedska, nizozemska, danska morda, ampak v številnih državah članicah temu pač ni tako. In to je eden tistih primerov, kjer se sprašujem, zakaj komisija bolj pogosto ne da na, svet, na dnevni red sveta za okolje, ki zaseda danes mimo grede, to tematiko. Zakaj s prstom ne pokažete na ministre in poveste, tam država izvaja te naloge v redu, ta država ne. Tako da potem ministri lahko gredo domov in pristojnim uradnikom povedo, gledajte, uredite zadevo, ker mi ni všeč, da nama kažejo s prstom na svetu. Nikomu ni všeč, kadar je v zadregi. Eh, še posebej ne pred kolegi. Tako da mislim, da je to morda dobra priložnost, da se eh, izboljša politična podpora temu projektu. V Združenem kraljestvu se zdi, da imamo nek poseben problem, ki se lahko da pojavi tudi v drugih državah članicah. Namreč imamo, imamo agencijo DMV za registracijo motornih vozil v Swansea, ki jo kolegi dobro poznajo, ta agencija dela v skladu z zahtevami, ki jih je podal britanski parlament. Eh, ima svoje evidence, nima nekakšnega interesa, da bi to direktivo izvajali v polni meri, tudi nima političnih vodil, da ne bi se to izvajalo. In ko sem eh, skušal pridobiti eh, kakršnekoli podatke od njih, sem ugotovil, da se najbolj kot katera, bolj kot katera koli druga politična organizacija v Združenem kraljestvu izogibajo, izogibajo um, odgovoru. No, ampak skratka, to se zdi, da je največja vrzel tukaj. Zakonodaja v Združenem kraljestvu zahteva naslednje. Ko, se, ko je neko vozilo izrabilo in se ga odjavi iz prometa, je potrebno eh, predložiti certifikat o recikliranju tega vozila. Ampak v Združenem kraljestvu imajo neka stranska vrata, namreč lahko odkljukate na formularju, da ste sami razgradili vozilo sam bom razgradil vozilo in to pomeni, da vam ni potrebno izdati takšnega eh, certifikata o uničenju. Obenem pa se takšnega vozila sploh ne odjavi iz prometa in to se zgodi s stotine tisočimi vozili vsako leto. Vozilo se ne odjavi iz prometa, ampak v bistvu pa imamo potrdilo, da je, da je razgrajeno. In to se dogaja. In nekatera izmed teh vozil verjetno potem prevažajo v vzhodno Evropo ne vemo, kdo je potem odgovoren za njih. Nekatera so verjetno zopet na cesti in jih okoli vozijo kriminalci. Večino jih eh, pa seveda eh, ne odjavijo iz prometa. Tako da je nemogoče, da bi komisija sploh imela natančne podatke. In če torej zahtevamo od komisije, da sproži postopek zaradi kršitev proti moji državi, morda drugim državam zaradi tega eh, predpisa, Eh, bodo prišli kam in rekli, ja, ampak vsaj v tej direktivi ni ničesar, kar bi definiralo odjavo iz prometa. No, in zato ne kršimo nobenih pravil. Skratka, še enkrat, gre za pomankanje politične volje, to je bistvo in to je treba popraviti, odpraviti. Sprašujem pa se, komisija, ali če, da, če bi želeli popraviti to napako v Združenem kraljestvu in ali morda v drugih državah, ali je potrebno ponovno sprejeti zakonodajo ali pa potrebujemo zgolj neke smernice, da bi odpravili te vrzeli ali kaj drugega, ne vem, morda nam vi lahko poveste. Hvala. Vitorijo Poli. Hvala lepa. Vitorijo Prodi. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi kolegu Davisu in pa predstavnikov, oziroma predstavnici komisije. Sam sem mnenja, da je to zelo dober razlog za ponovno sprejetje te direktive. In sploh, če tukaj potegnemo paralelo z odpadki, še posebej, ko gre za odpadno električno opremo. Dejstvo nam reče, da je potrebno zagotoviti recikliranje materialov in surovin. To ni zgolj okoljsko vprašanje, ampak je širše vprašanje. In sam sem mnenja, da bi vsakašna reorganizacija te direktive predstavljala kar pomemben korak in da bi v večjo mero moralo vključevati tudi avtomobilsko industrijo. V mislih, na primer, imam presežne kapacitete avtomobilske industrije v tem trenutku. In to vsaj do neke mere. Mislim, da bi lahko izkoristili za to, da se izboljša pravilnost razgradnje izrabljenih vozil, tako da bi lahko izvajali bolj selektivno reciklažo eh, in pa ponovno uporabo, bodi si rezervnih delov ali pa samih surovin. To mislim, da bi moralo biti načelo, na katerem bi temeljilo ponovno sprejeti te direktive. Hvala lepa, ja tudi jaz bi se zahvalil komisiji za zelo odkrite odgovore, ki nam jih je podala. E, mislim, da to meče luč na praktične probleme, ki jih imamo z izvajanjem te direktive ta direktiva je bila sicer sprejeta z najboljšimi nameni, ampak povzroča pa kar nekaj problemov pri eh, pravilnemu izvajanju. In to je seveda velik izziv za vse nas, če hočemo, da bo zadeva funkcionirala v praksi. In tukaj mislim, da že zdaj slišimo veliko glasov o tem, kako naj bi zadeva praktično funkcionirala. In tukaj mislim, da se moramo obrniti na komisijo in jo pozvati, da naj pri pripravi teh direktiv razmišlja že o izvajanju, kajti odgovor komisije jasno kaže na to, da je ogromno težav za izvajanjem in da spoh ni nobenih smernic še na voljo. In to me res čudi, kajti ta direktiva je bila sprejeta leta 2000, je, tako da je to vsekakor neustrezno. Mi menimo, da moramo tukaj izkoristiti ta zagon, ki ga zdaj imamo, tudi pri evropskih proizvajalcih, da bo ta direktiva resnično delovala, kajti zdi se mi, da mm, bi bilo vredno še enkrat prositi predstavnice komisijo, naj pove, kakšne, kakšne razmišljanja so zdaj že v komisiji o tem, da bi po eni strani vse resurse, ki so na voljo, pri avtomobilih, da bi jih eh, praktično uporabili in kot drugo, kako se lahko zagotovi, da ta vozila ne bodo nekako prikrivali, ampak da se jih bo ustrezno bolj si razgradilo ali pa da se ponovno uporabi določene dele, kar je z okoljskega vidika vsekakor smiselno. Dejstvo pa je, da odgovor, če že države članice ne posredujejo dovolj podatkov, to je premalo in tukaj bi res pričakovali od komisije, da pove, kaj konkretno namerava storiti in zgolj zanašati se na države članice. Tukaj mislim, da je napačna pot, kajti nekatere države članice pač niso pripravljene, da bi na tem področju storile več, kot pa počno v tem trenutku. Hvala. Misepno. Gospa Hübner. Hvala lepa eh, predvsem kolegu eh, Davisu. Kajti problem, o katerem govorimo danes, eh, ni problem, ki je problem, ki je aktualen zdaj. Poanta je v tem, da mi potrebujemo informacije o tem, kako izgleda izvajanje direktive za preteklo obdobje 2005-2008. Zdaj smo že leta 2010, tako da mislim, da si moramo predsedevati za to, da bi diagnosticirali, kako in do kakšne mere je ta direktiva stopila v veljavo, eh, kje so težave in, eh, kot je bilo rečeno, so očitno težave predvsem z izvajanjem te direktive v posameznih državah članicah. Predstavnica komisije, gospod direktorica, je menila tudi, da približno polovica držav članic ni pravilno eh, preneslo te zakonodaje v lastni pravni red. Tako da mislim, da kot prvo moramo zagotoviti nekakšno disciplino v tistih državah, ki še ne v polni meri izvajajo te direktive. Je pa res, da so tudi zaskrbljujoče informacije, da nekatere države te direktive še ne izvajajo zaradi neukrepanja držav samih. Tako da mislim, da tukaj moramo eh, spodbuditi gospodarstvo k temu, da bi bilo dejavno na tem področju. Morda ni problem ta, da sama direktiva ni sprejeta oziroma prenešena v nacionalno zakonodajo, ampak da morda tudi drugi zakonodajni ukrepi niso najbolj prijazni temu, da bi gospodarski subjekti izvajali to vrstno dejavnost. In zato treba spodbuditi mnogo večjo, večje število takšnih obratov za razgradnjo izrabljenih vozil. Zdi se mi, in naj povem, da bom vsekakor podprla Krisa Davisa. E, zdi se mi, da bi bilo potrebno v bližnji prihodnosti dobiti informacije o tem, kje de facto so težave in na kakšen način lahko pomagamo, kajti vsakdo izmed nas v svoji državi lahko e, izvaja pritisk na vlado v primeru, da to vrstni predpisi niso bili ustrezno sprejeti. Ko sem bila poslanka v polskem parlamentu, sem sodelovala pri prenosu te direktive v nacionalno zakonodajo. In zdelo se mi je, da bi moralo vse iti v najlepšem redu. Če je zdaj signal strani komisije, da v neki državi direktiva eh, ni ustrezno izvajana, potem potrebujemo informacijo o tem, katere države to so. Ker tukaj smo zastopniki vseh držav članic in seveda lahko te podatke potem ustrezno posredujemo predstavnikom v naših državah. Hvala. Hvala, če ni več dodatnih vprašanj, potem dajem besedo ponovno komisiji. Zdi se, da ni vprašan. Gospod Blanko, izvolite. Hvala, predsedujoči. Zelo podrobno sem poslušala, kar so poslanke in poslanci povedali v zvezi z mojim odgovorom in zahvaljujem se jim za to, da so označili moje poročilo kot. Eh, iskreno, kaj to dejansko je. Moram reči, da komisija intenzivno sodeluje z državami članicami in z avtomobilsko industrijo, da bi izboljšali stanje izvajanja te direktive. E, res je, razmere še niso v polni meri zadovoljive, ampak naj povdarim, da se razmere z leti počasi izboljšujejo. Ta kooperativen način izboljšanja izvajanja te zakonodaje, eh, torej preko sodelovanja, zagotavljanja določenih eh, smernic in tako naprej, smo eh, izbrali na tem področju. Zdaj pripravljamo že pomembne usmerjevalne dokumente, ki jih bo potrdil svet in eh, parlament, kajte gre za komitološki postopek s pregledom in potem, eh, na primer, lahko povem za primer, da pripravljamo že smernice za izvoz izrabljenih vozil. Če bodo te smernice sprejete, potem bo to pomenilo, da izvoz odpadnih vozil sodi v direktivo prevoza odpadkov in bo to predmet enakih inšpekcijskih pregledov kot prevoz kakršnih koli drugih kategorij odpadkov. To so torej to vrstne korake, ki jih ubiramo. Iz vaših prispevkov pa nekako razumem, da bi se morali lotiti bolj radikalnih ukrepov in da bi morali spremeniti direktivo. No in tukaj seveda stvar zopet na državah članicah, da se odločijo, kako bodo izvajali to direktivo. Komisija je določila zgolj splošna načela. V nekaterih državah članicah morajo izdati certifikat o uničenju vozila, in oseba mora to pač eh, predložiti pristojnemu organu, če hoče prenehati plačevati davek na vozilo in ga odjaviti iz vozila. In v teh primerjih to dejansko deluje, ker če nimaš takšnega certifikata, takšnega potrdila o uničenju vozila, ki ga izda pristojni organ, potem moraš pač plačati letni davek na motorno vozilo. In podobne sisteme bi lahko uvedli tudi v drugih državah članicah. Ampak temu pač ni tako. In eh, zato menim, da bo potrebno še videti, ali se je stanje tukaj izboljšalo. In če ne, bi lahko šli naprej v oceno drugih možnosti, ki bi vključevale tudi morebitno ponovno sprejeti direktive ali pa da bi bolj natančno opredelili smernice in pa zahteve za države članice. To bo seveda predmet poglobljene ocene oziroma presoje vplivov in seveda bom se vrnila k vam eh, z odgovori, ko bodo ti na voljo. Chris Davis. Ja, še enkrat hvala komisiji za ta odgovor. Komisija pravi, da se želi pogledati te številke v mesecu juniju. In če ne bo bistvenih izboljšav, recimo temu, potem bo komisija razmislila tudi o morbitnih radikalnih možnostih, kot je ponovno sprejeti direktive. Komisija je tukaj pač tista, ki ima zakonodajno pobudo, upam pa, da se šalje odbora strinjajo z menoj, da bi se morali kasneje v letu vrniti k tej temi, da eh, vidimo, kakšno oceno je komisija pripravila glede na to stanje. Dobro, zdaj to na znanje, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer vprašanje za ustni odgovor glede trajnostnih meril za biogoriva in biomaso. To je vprašanje gospoda Eichhauta, gospe Lepage, gospoda Arsenisa, gospoda Lange in gospoda Gerbrandija. Gospod Eichhaut bi morda povedali par besed uvodoma, predem damo besedo komisiji. Hvala lepa, predsedujoči, samo par besed, kajti mislim, da je vprašanje popolnoma jasno. Odkar smo zastavili to vprašanje, se je nekaj stvari sicer spremenilo. V tretjem vprašanju, kjer sprašujemo, kakšno je vaše stališče glede trajnostnih meril za trdna biogoriva, tukaj odgovor že poznamo, tako da to pustite pri miru in pojdite bolj v vprašanje, zakaj se niste odločili za zavezojoče kriterije za trdna biogoriva, kajti to je res eh, veliko razočaranje, moram reči. Vprašanje trajnostnih meril za biogoriva in biomaso je. Zelo pomembno vprašanje. Imeli smo zelo živo razpravo tukaj v prejšnjem mandatu s komisijo. Zdaj imamo nov parlament, novo komisijo, vse nove komisarje, tako da mislim, da je čas za svež začetek glede nekaterih ključnih vprašanj in ta tri vprašanja tukaj so najpomembnejša. Tako da prosim, če nam lahko podate kratek odgovor na ta tri vprašanja. Torej kot prvo, kar zadeva implementacijo trajnostnih meril, konkretno glede definicije kontinuirano eh, pogozdovanih območij, da to lahko eh, pomeni, da se določena območja uporabljajo za eh, plantaže palm in se sploh ne, iz, ne označujejo za območje, kjer prihaja do hm, krčenja gozda. Potem vprašanje trajnostnih meril za trdna goriva, torej zakaj se niso tukaj odločili za zavezojoče kriterije, čeprav so to zahtevale določene države članice in pa tudi industrija. Hvala lepa, besedo predajam komisiji, kot predstavljam, imamo tukaj predstavnike generalne direkcije za energetiko in pa za podnebje, ampak predlagam, da gospod Barbaso iz eh, direkcije za energetiko prvi predana besedo. Hvala lepa, predsedujoči. No, skušal bom odgovoriti na tri vprašanja, ki ste zastavili. Prvo vprašanje zadeva trajnostna merila za biogoriva in eh, biomaso. Poslance, ki so zastavili to vprašanje, se osredotočajo na enega od trajnostnih meril za biogoriva in pa biotekočine. Komisija pa izpostavlja, da mora ta trajnostna schema biti razumljena celovito, kajti biogoriva in biotekočine morajo izpolnjevati vse kriterije, vsa merila. Torej, merila povezana z prihrankom, kar zadeva izpuste po, po topogrednih eh, plinov, potem eh, območje z visoko biotsko raznovrstnostjo in pa z visoko vsebnostjo oglika. Vse to odloča o tem, ali lahko uporabimo določeno območje za proizvodnjo biogoriv. In tukaj komisija ne razume, zakaj je naj bi prekvalifikacija tropskega pragozda v plantažo palm lahko izpolnjevala te kriterije. Drugo vprašanje, ki zadeva posredno spremembo namembnosti eh, zemlišča za proizvodnjo biogoriv. Tukaj smo začeli z delom takoj po sprejetju direktive o obnovljivih virih energije in zdaj delamo na modeliranju in eh, analizah. Pripravljamo dva primera modeliranja. Eden temelji na računalniškem modelu popolnega ravnovesja, drugi pa na računalniškem modelu delnega ravnovesja. In eh, pripravljamo primerjavo različnih modeliranj, prav tako pa preverjamo literaturo z tega področja. Moram pa povedati, da tudi v najbolj naprednih ukrepih te vrste ugotavljamo, da je potrebno še dodatno delo, če želimo pripraviti natančna priporočila za oblikovalce politik. Kot veste, zakonodaja od komisije zahteva, da poroča o tej tematike, o tej tematiki eh, po potrebi z ustreznim predlogom do decembra 2010, tako da upamo, da bomo to nalogo lahko izpolnili. Upamo, da bomo lahko tudi svoje pripravljalno delo zaključili do tega datuma. Kar pa zadeva zadnje vprašanje, v zvezi z trajnostno, trajnostjo biomase. Tu, kot je podaril poslanec, je komisija v tem času že izdala sporočilo komisije na to temo. Zadeva je trajala nekoliko dlje kot eh, prvotno predvideno, kajti komisija se je odločila, da bo počakala na umestitev Rome komisije, namesto da bi prepustili odhajajoči komisiji, da spreme to sporočilo. In takoj, ko je nova komisija torej prevzela delo 25. februarja, je komisija izdala tudi sporočilo s tem v zvezi. To sporočilo, kot je bilo izpostavljeno, ne priporoča pravno zavezojoče scheme zagotavljanja trajnosti širom EU, temveč podaja priporočila glede trajnostnih meril, ki naj se uporabljajo strani tistih držav članic, ki želijo uvesti schemo na nacionalni ravni. Pri oblikovanju priporočil je komisija upoštevala tudi izid javnih posvetovanj, eh, mnen strokovnjakov in eh, literature, kakor tudi presvojo vplivov, ki smo jo izvedli znotraj komisije s podporo treh eh, zunanjih študij. Naj povem par besed, kar zadeva javno posvetovanje. V tem kontekstu smo dobili 252 eh, odgovorov in vprašanja povezana s petimi ključnimi temami so bila zajeta, torej ustreznost in obseg eh, scheme za trajnost biomase, to je bila prva tema, druga tema emisije topogrednih plinov, tretja promocija učinkovitosti eh, konverzije, potem trajnostno gozdarjenje in pa tudi vprašanje verifikacije. Povzetek tega javnega posvetovanja je na voljo tudi na spletni strani komisije. Torej, v luči opravljenega pripravljenega dela je komisija natančno preverila najrazličnejše politične možnosti, ki so bile na voljo in pretehtali smo tudi možnost dodatnega bremena za tisoče proizvajalcev biogorjev in biomase in pa dodatnih zagotovil, ki bi jih dobili iz harmonizirane scheme eh, trajnostnih meril, ki bi jih uporabljali za biomaso. Po našem mnenju, v tej fazi priporočila državam članicam, ki želijo imeti eh, zavezojoča merila za biogoriva in biomaso gredo v to smer. Konec koncev je biomasa eden najpomembnejših virov, ki jih imamo na voljo za doseganje ciljev z področja obnovljivih virov. Naj pa tudi dodam, da nameravamo to področje še naprej spremljati in v roku enega leta bomo ponovno ocenili vpliv teh priporočil in po potrebi bomo potem sprejeli mora biti na dodatne ukrepe, če se bodo ti izkazali za potrebne. Hvala lepa. Tukaj je tudi predstavnik generalne direkcije za podnebje, gospod Filip Owen. Želite tudi vi kaj dodati? Hvala, predsedujoči, čisto na kratko. Naj samo povem, da vse čas tesno sodelujemo z generalno direkcijo za energetiko. Eh, zadeve pelimo naprej skupaj, včasih za več razprave, včasih iz manj in vsekakor lahko podprem to, kar je kolega dejal. No, to mi je všeč, včasih iz več, včasih iz manj razprave. Enako velja tudi za ta odbor. Dobro, gospod Prodi. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem kolegom za zastavljeno vprašanje komisiji in tudi za odgovore, ki smo jih prejeli strani komisije. Tukaj mislim, da bo treba bolj nasplošno razpravljati o skladnosti in o konkurenci med različnimi cilji, ki jih zasledujejo uh, obdelovalci, obdelovalna zemlja. Kajti že zdaj je kar nekaj pritiska, da bi spremenili namennost eh, kmetijskih zemljišč. V eh, proizvodnjo električne energije z solarnimi celicami. In tukaj mislim, da bo čim prej treba začeti tudi razpravo o tej tekmi za obdelovalno zemljo, namreč ali naj se ta uporablja za proizvodnjo energije ali hrane. To je bistveno vprašanje, očitno je zelo, zelo občutljivo vprašanje tudi, kajti mislim, da se vsi strinjamo, da je ključna prioriteta proizvodnja hrane. Moramo skušati to razumeti in po mojem mnenju bi morali začeti uporabljati vse razpoložljive vire, tako v kmetijstvu kot v gozdarstvu, za proizvodnjo energije. In zelo pomembno je, da se tudi razvijajo ustrezne tehnologije za to. Potem pa mislim, da bomo imeli določen manevrski prostor za to, da nekoliko poeksperimentiramo tudi z energetskimi polščinami na kontaminiranih območjih, kajti tri odstotke zemlišč v Italiji, za primer, je onesnaženih, kontaminiranih. Eh, to je torej približno 10 tisoč kvadratnih kilometrov. Lahko bi torej na teh površinah začeli z eksperimentalno pridelavo takšnih energetskih eh, polščin. In eh, tako da mislim, da je zelo pomembno, da si vzamemo čas, ki ga potrebujemo da si nekoliko bolj poglobljeno prosite, pogledamo eh, možnost spremembe namembnosti kmetijskih zemlišč iz proizvodnje hrane v proizvodnjo energetskih poliščin. Hvala lepa, gospod. Eh, Tremopolos. predsedujoči, 25 nevladnih organizacij se je obrnilo na različne pristojne, vključno z predsednikom komisije, glede zaskrbljenosti v zvezi z merili za trajnostno izkoriščenje biogoriva in biomase. Na odgovoru je bilo podano kar nekaj elementov, bi pa rad eh, še eno dodatno pojasnilo. V tem pismu nevladne organizacije zahtevajo od komisije, da bi izključili možnost, da se plantaže palm upoštevajo kot eh, pogozdeno območje. Prav tako je treba določiti, kak, kakšna goriva so tista, ki prispevajo k zmanjšanju izpustov toporednih plinov. Hvala lepa, gospod Grebrandi. Hvala lepa, predsedajoči. Hvala komisiji za odgovore. Moram pa reči, da komisija včasih eh, z veliko besedami kaj malo novega pove. Eno vprašanje bi imel samo predstavnik komisije je dejal, da običajno plantaž palmovega olja eh, ni možno uskladiti s trajnostnimi merili, če je bil tam prej pragost. Kaj torej pomeni običajno? To pomeni, da kakršnakoli plantaža, kjer je bil prej pragost, ki se prijavi za trajnostna merila, teh meril ne more izpolnjevati, ali pa vendarle obstajajo še določene vrzeli, skozi katere je to vendarle možno storiti. Linda McKevn. Naj samo povem komisiji, da je kar velik interes javnosti za to vprašanje, kar veliko pisem dobivam od uh, eh, voljivcev, sploh na podlagi poročil v medijih, na podlagi priporočil, ki jih je izdala komisija, ampak eh, kar nekaj strokovnjakov je tudi zmedenih, ne razume, kaj komisija želi doseči in menijo, da komisija v tem trenutku nima ne vem kakšnega jasnega eh, predloga. Tukaj vam lahko eh, preberem enega od predlogov, kjer piše, da, da komisija trdi, da sprememba uporabe zemlišča iz pragozda v plantažo palm, za proizvodnjo palmovega olja, ne predstavlja kršitve. Ne vem, če komisija pravi, da obstoječe plantaže lahko še naprej obratujejo, vendar pa da ni možno dajati na trg novega, dodatnega palmovega olja. Ne vem, če mi lahko razložite, zakaj tukaj sploh gre, ker ti interes je kar velik, tudi v medijih. In kdaj bo to poročilo objavljeno, kaj se bo zgodilo potem s tem eh, poročilom komisije. Gospod Eichhout hvala komisiji za te prve odgovore, ampak se moram kar strinjati z nekaterimi kolegi, da dogovori vse zaenkrat niso bili ne vem kako jasni. Torej, tri vprašanja. Najprej, definicija plantaž palmovega olja. Zakaj tukaj niste sledili definiciji FAO glede eh, gozdarstva, kjer jasno nudijo izjemo za kmetijske proizvodne sisteme, ki pač niso gozdarstvo. Razumem, da je tukaj več eh, razlogov, več kriterijev zajetih tudi v tem dokumentu, ampak zopet, če govorimo o eh, gozdovih za nizko biotsko raznovrstnostjo, karkoli to že je, eh, potem to morda predstavlja možnost za prehod z pragozda na plantažo pamelega olja in da bo to še vedno eh, trajnostno. Ali mi torej lahko zagotovite, da ni nekakršnega eh, razloga, zakaj bi lahko opredelili plantažo palmega olja za trajnostno rabo zemlje. In zanima me, zakaj ste to postili popolnoma odprti in zakaj ne sledite definiciji FAO, ki je mnogo bolj jasna kot eh, v vaših dokumentih. Drugo vprašanje, definicija posredne spremembe eh, namembnosti. Poznam te modele eh, popolnega ravnovesja, delnega ravnovesja, ki ste jih omenili, ampak pravite, da znanost eh, in ti modeli še niso popolnoma jasni ampak model je običajno poenostavitev. To je tudi decembra 2010, ti modeli ne bodo odražali resničnega sveta, nikakor ne. Znanost pri modelih nikoli ni eh, popolnoma pripravljena. Vemo pa že zdaj, da noben od teh modelov eh, ne kaže, da ni nikakršnega posrednjega spremenjanja eh, namennosti. Tako da tukaj bi želel jasnejši odgovor o tem, kako kakšne eh, zadeve morda nameravate tukaj upoštevati glede eh, učinka na spremembo namemnosti. Potem pa pravite, da je sporočilo o tranzitnih marilih za trdna biogoriva, da to je mm, pravo ravnovesje. In to vam že zdaj lahko povem, da sem se pogovarjal s predstavniki industrije, s podjetji in že zdaj se pritožujejo, da bo zadeva popolna zmeda, dokler ne boste zadeve napravili zavezujoče na ravni celotne Evrope. Zakaj torej čakamo, če vemo, da bodo eh, države uvajale različne merila za trajnost, kar zadeva trdna biogoriva? Odločili smo se za zavezujoče kriterije za tekoče goriva, tekoče biogoriva, zakaj ne tudi za trdna biogoriva? Hvala lepa. Hvala še kakšno vprašanje strani kolegov, ne? Potem predajem besedo gospodu predstavniku komisije. Thank you very much. Najprej vas želim opozoriti na to, da komisija počne naslednje. Službe Komisije pripravljajo tolmačenje pravnega besedila. To bo vključeno v sporočilo. Torej, pravnega besedila, ki sta ga pripravila svet in Evropski parlament. To pomeni, da od komisije v tem sporočilu ne morete pričakovati nič, kar odstopa od pravnega besedila, ki je bilo sprejeto. To pomeni, da smo morali tolmačiti nekaj, kar je že del evropske zakonodaje. Zato imamo prost, manevrskega prostora malo. Ponavljam, delo zaenkrat opravljajo službe komisije, ne, ne pa kolegi. Gre torej za predhodno delo, ki ga morajo potrditi naši vodilni. Zakaj smo pot, sploh pripravili to sporočilo? To mora biti neke vrste. Smernica za države članice in za zainteresirane strani in udeležence v industriji, ki morajo to direktivo izvajati in izvrševati, ne morejo jo pa spraš, spreminjati. Določbe te direktive pa so takšne, da jih lahko spremeni samo oziroma jih lahko tolmači samo Evropsko sodišče. Kar zadeva specifična vprašanja. Strinjam se s komentarji gospoda Protija pravi, da moramo poglobljeno preučiti vprašanje odnosa med gojenjem rastlin za hrano in za druge namene. Komisija je že pripravila bonus za tako imenovana biogoriva druge generacije, ki se proizvajajo iz celuloze. To pomeni, da se pri, izdelujejo iz ostankov gozdarstva in kmetijstva. Veliko dela smo uložili tudi v to, da bi pospešili razvoj teh tehnologij. Kajte to potem ne bo več oviralo pridelave rastlin za pridelavo hrane. Obstajajo torej določene pravne spodbude v zakonodaji za to, da bi upoštevali te pomisleke. Obstaja pa še en bonus, namreč, če so rastline za pridelavo biogorjev posajene v onesnaženih območjih. To pomeni, da je to zelo v skladu z vašim komentarjem. kar zadeva prihodnost. Morda vas zanima naše tolmačenje nasadov oljnih palm. Naše vodilno pravilo je tisto, ki je navedeno tudi v besedilu. Namreč, nepretrgana gozdnata območja, to niso ravno gozdovi, kakor je navedeno v smernicah FAO. Zato so prizadevanja služb komisije, da bi razumeli in razložili, kaj lahko na podlagi tega tolmačimo. Vprašanje, ali je nasad oljnih palm gost ali ne, je samo delno relevantno kajti v večini primerov je že navedeno naslednje. Ravnovesje med toplogrednimi plini, ki se zahteva pri izvajanju meril za trajnost, ne bo izpolnjeno pri preoblikovanju gozda v nasade oljnih palm po našem razumevanju, tako ne bomo izpolnili zahtev direktive. Zato to tudi ne bo dovoljeno. Ampak še enkrat ponavljam, to še preučujemo. In kar zadeva biomaso. Poznamo stališče industrije in poznamo tudi pomisleke številnih držav članic. Ampak to smo natančno preučili, kajti razmere stanje je nekoliko drugačno za biotekočine, kajti tukaj gre za veliko večjo, intenzivnejšo cirkulacijo proizvodov, kar zadeva uvoz, izvoz in tudi trgovinske izmenjave z Evropsko unijo. Kajti, kar zadeva biomaso, uvoz biomase je zaenkrat zelo omejen, je nekje pri petih odstotkih. Večina biomase se proizvede v Evropski uniji v skladu z našimi pravili in mi menimo, da to ustrezno ščiti trajnost proizvodnje biomase. Zato nismo želeli neopravičeno obremeniti evropskih proizvajalcev, ki so že tako ali tako pod velikim stresom zaradi zahtev na področju izvoza in uvoza in tako naprej. Namesto tega smo se odločili za natančno spremljanje obstoječe zakonodaje in ta zakonodaja se v veliki meri že izvaja in preučili smo, ali potreba po dodatnih zakonodajnih postopkih izbrali smo previden pristop k temu, kar zadeva modeliranje posredne spremembe rabe zemljišč. Tukaj bom dal besedo svojim kolegom, zato da vam bodo oni posredovali podrobnosti v zvezi z delom, ki smo ga upravili na tem področju. Hvala lepa. Cenimo zanimanje, ki ste ga pokazali za modeliranje in za analitično delo komisije. To je zelo zapleteno vprašanje. Na tej stopni komisija poskuša razumeti obseg tega vprašanja, obseg pojava. Namreč, ali gre tukaj za velik problem, za majhen problem in ko bomo enkrat ugotovili to, potem bomo lahko začeli preučevati, kakšni zakonodajni predpisi so potrebni. Trenutno pri modeliranju poskušamo ugotoviti prav to, namreč, da bi razumeli obseg pojava. Omenili ste različne vrste dejavnosti, ki se izvajajo in kakor sem že povedal, nobena od teh dejavnosti še ni v zaključni fazi, zato ne more služiti kot smernica za oblikovanje politik. Ampak komisija namerava organizirate javno posvetovanje in to takrat, ko bomo menili, da za to obstaja ustrezna podlaga. Ne vem, ali je sedaj pravi trenutek, da bi se bolj spuščal v podrobnosti, kako različna modeliranja potekajo. Kakor sem že povedal, to je zelo zapleteno in rezultati našega dela zaenkrat kažejo veliko raznolikost od velikih problemov do majhnih problemov in mislim, da bi tako ustvarili več zmede, kot pa razjasnili stvari. Zato je to zaenkrat stališče komisije. Mislim, da več o tem ne želim povedati. Lahko vam podam nekaj dodatnih pomislekov v zvezi z vprašanjem oljnih palm kolikšno število tega se uporablja za biogoriva zaenkrat. Te številke so na nek način zanimive, kaj ti kažejo, da se samo omejen del palmovega olja uporablja v te namene. Res je, tukaj obstaja pomislek v zvezi z širjenjem nasadov oljnih palm v tropski gost. Ampak večina povečanja popraševanja ne prihaja iz energetskega sektorja, ampak iz drugih sektorjev. Številke seveda imam, ampak morda vam jih lahko navedem, kdaj drugič. Hvala. Does, uh, Mr. Owen from GG Climate Action wish... Želi predstavnik iz generalnega direktorata za podnebje kaj povedati? Ne, potem pa gospod Eckhart. Hvala lepa za odgovore. Čisto na kratko. V odgovorih je komisija jasno povedala, da tukaj govorimo o vprašanju definicije palmovega olja. Da je to delno pomembno in da v večini primerov sploh ni relevantno. Torej, delno pomembno je, da imamo dobro definicijo palmovega olja. To pa pomeni, da bi morali odpreti razpravo, Vsi vemo, da se palmovo olje uporablja še za številne druge stvari, ampak prav to je razlog, zakaj bi morali zelo jasno in strogo definirati palmovo olje. V drugi razpravi govorimo o palmovem olju širše. Zato mislim, da bi to morali tukaj storiti. Drugače se lahko podamo na spolsko strmino. Jasno bi morali opredeliti, kaj so nasadi oljnih palm in to prav gotovo ni gost, niti gozdnato območje, kar zdaj je javno posvetovanje v zvezi z posredno spremembo rabe zemljišč. Mislim, da to jasno kaže, da parlament želi biti vključen v ta javna posvetovanja in zelo vesel sem, da komisija ve, da v zvezi s tem obstajajo neka odstopanja. Dobro je slišati od komisije, da To torej vpliva na posredno spremembo rabe zemljišč, zato se že veselim posvetovan z javnostjo in s parlamentom in potem bomo videli, kakšen bo rezultat. Hvala lepa še enkrat za odgovore. Žibandi. Gospod Žibandi, prosim. Um, I... Hvala lepa, gospod predsedojoče. Imam eno vprašanje, ki sem ga že postavil v prejšnjem krogu. Želel sem slišati odgovor, pa ga nisem. Torej, moje vprašanje je naslednje. Ali izključujete možnost, da bi palmovo olje, ki prihaja iz nasada oljnih palm, ki je bil včasih gost, ali to spada pod merila trajnosti. To je zelo jasno vprašanje, se mi zdi. Komisija, prosim. Hvala lepa. Vem, da si želite slišati da ali ne na to vprašanje, ampak tisti, ki ste preučili sistem trajnosti, veste, da je tudi to zelo zapleteno vprašanje. Obstajajo tri različna merila. Merilo za biotsko raznovrstnost, to pomeni, da se določene vrste zemljišč lahko uporabijo za te namene. In v številnih primerjih bi to izključilo tudi nasade za pridelavo biogoriv, tam, kjer je bil včasih gost. Potem je tukaj tudi še izračun toplogrednih plinov in tukaj je vključen tudi faktor rabe zemlišč. Ampak seveda potem je to odvisno od posameznega primera, kako ta merila dejansko veljajo. Potem pa je še merilo, o katerem govorimo sedaj, namreč o vsebnosti oglika. Tukaj poskušamo jasno tolmačiti direktivo, Direktiva tukaj govori o nepretrganih gozdnih območjih. To poskušamo torej storiti. Namreč, zaenkrat vam torej ne morem podati odgovora da ali ne na vsak posamezen primer. Želim pa še enkrat spregovoriti o eni stvari, ki sem jo omenil že prej, namreč energetska uporaba in druga uporaba. Tukaj govorimo samo o tem, ali lahko biogoriva proizvajamo za energijo in da bi potem to štelo kot cilj Evropske unije. Za veliko večino palmovega olja, ki se proizvaja, ne veljajo trajnostna merila. Mislim, da bi to morali upoštevati pri razpravi o tem. Hvala. Okay, Hvala lepa. Pripričan sem, da bomo o tej temi še večkrat spregovorili v prihodnosti, sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer obravnavo osnutka mnenja o človekovih pravicah, socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih. Pripravljajc mnenja pa je gospod Ulmer in dajem mu besedo. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Gre za to, da moramo pripraviti mnenje za odbor INTA kar se socialnih in okoljskih standardov v mednarodnih trgovinskih sporazumih tiče, pa tudi kar se človekovih pravic tiče. To je sedaj o Lizbonski pogodbi in moramo tudi potrditi trgovinske sporazume, tako da imamo večji vpliv tudi na tem področju. Mnenja sem, da moramo zdravstvene in okoljske standarde upoštevati tudi vidike zdravja živali komisijo bomo pozvali naj v dvostranskih trgovinskih sporazumih se zauzema za pogodbena določila glede teh standardov. Mislimo pa tudi, da potrebujemo nekakšen boljši način delovanja v tej prvi fazi, pa si seveda ne želimo usklajevanja okoljskih in zdravstvenih standardov. Na koncu ne bi dosegli s tem nič. Zato torej tega ne zahtevamo. To bi morda lahko storili v naslednjih 20 letih. Še vedno pa menim, da potrebujemo nekakšen organ, ki bo razreševal težave, ki jih imamo. In tukaj moramo seveda tudi podpirati novo industrializirane države. Mislim tudi, da še prav včasih svetovne krize imamo možnost v okviru STO pojasniti, naj ne upoštevamo samo gospodarskih kriterijev, temveč tudi socialne in okoljske standarde. Jasno moramo povedati, da ti dejavniki ne vplivajo na prosto trgovino. In potem še jasen poziv komisiji, da ko pošiljamo opazovalce na pogajanja o sporazumih, si želimo, da bi ti opazovalci imeli tudi dostop do vseh dokumentov in da bi jih tudi popolnoma obveščani. Dogaja se, da nas časih čisto na koncu obvestijo in to pomeni premalo časa. To zahteva torej Lizbonska pogodba in upamo, da nam bo to uspelo doseči. Pripravljen pa sem seveda slišati tudi vaše prispevke. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa gospod Prodi, prvi med poročevalci v senci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Ulmarju, da je spregovoril o tem vprašanju, kajti to vprašanje je zelo pomembno. Meni se zdi, da je to povezano še posebej z Evropskim sistemom za trgovanje z emisijami. To pa je seveda povezano s toplogrednimi plini. Sistem mora biti takšen, da lahko zagotovi odgovorno vedenje na tem področju. Svetovna trgovinska organizacija, Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka so vse organizacije, ki delujejo popolnoma neodvisno druga od druge. Mislim, da bomo morali razmisliti o usklajenem upravljanju. Mislim, da je celoten problem discipline na področju izpustov toplogrednih plinov tako pomemben, da bi morali poskrbeti, da bodo mednarodne organizacije lahko kaznovale neostrezno vedenje in Svetovna trgovinska organizacija bi to prav gotovo lahko storila. Ne smemo dopustiti, da kazni ne bo. Naprimer, obstajajo države, ki ne ravnajo v skladu z pravili, in ne moremo se omejiti samo na spodbude v denarnem smislu, čeprav bi to Mednarodni denarni sklad ali Svetovna banka prav gotovo lahko zagotovila. To je zelo dobra priložnost, kajti Menim, da bi morali preučiti celoten sistem in, ga, in z njim upravljati na usklajen način. Trenutno je to nemogoče storiti. Kaj ti? Trenutno ne upoštevamo jasne medsebojne odvisnosti med izpusti toplogrednih plinov in disciplino, ki bi morala veljati v zvezi s temi plini. Zagotoviti moramo upravljanje, ki bo sistematično vključevalo vse te mednarodne organizacije, zato da bomo imeli disciplino, ki bo dejansko vključevala vsa ta vprašanja. Mr. Van Dalen. Gospod Van Dalen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de collega Ulman heeft een aantal. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Ulmer je pripravil številne dobre predloge Prav zanima me, kako se bo na to odzvala komisija. Želim spregovoriti o nekaterih njegovih predlogih in ga prositi za nekaj pojasnitev, kaj namerava s tem sloh storiti. Naprimer, četrta točka, ko pravi o tem, da je usklajevanje zakonodaje na področju okolja in zdravja treba zavrniti. Zanima me, kaj meni s tem. ali meni tukaj pravila Evropske unije ali pravila na svetovni ravni. Želim, da mi to nekoliko pojasni. Šesta točka na seznamu predlogov, ko govori o tem, da želi da dodeliti preferencijale za države v razvoju. Kakšne preferencijale ima tukaj v mislih in zanima me, ali bo to veljalo za vse novo industrializirane države, brez izjeme. Kakšen je ta koncept? Ali je to vsem jasno? Ko govorimo o novo industrializiranih državah, zanima me, kaj o tem meni poročevalec. In še na koncu deveta točka, deveti predlog. Tukaj govori o urednotenju urednih intervalih, to je seveda zelo pomembno, ampak prav enako pomembno je tudi naslednje. To tudi sam omenja na koncu. Namreč zagotoviti bi morali, da se ta pravila izvajajo in da se tudi upoštevajo. Ne bi smeli poskrbeti samo za to, da bodo ta pravila veljala, ampak pripravili, pripraviti bi morali tudi sankcije, če kdo teh pravil ne bo upošteval ne vem, ali je poročevalec tukaj cilja na enake teme, ali bo tukaj šlo morda za posledice, ali bodo sankcije za tiste, ki ne upoštevajo pravil, torej veljale. Dank u wel, voorzitter. Um, onze schaduwrapporteur, mevrouw Parvanova, kon... Gospod Gribrandi, hvala lepa, gospod predsedujoči. Naše opračevalko o senci žal ne more biti tukaj, zato bom govoril v njenem imenu. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo, to je splošno poročilo in mislim, da se lahko v splošnem strinjamo z njim. Vprašati se moramo, zakaj sploh imamo svetovno trgovinsko organizacijo? Ali si želimo več trgovine, več blaginje ali več dobrobiti? blaginja bi morala vključevati čisto okolje. Ali je to potem združljivo z drugimi cilji svetovne trgovinske organizacije? Liberalci smo prepričani, da bo dobro trgovinska politika poskrbela tudi za to, da bo okolje bolje zaščiteno. Poskrbeti moramo, da se bo to tudi zgodilo. Svetovna trgovinska organizacija mora poskrbeti za ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, ki bodo skladni s pravili trgovanja, o katerih se bomo dogovorili. Zato pozivam komisijo, da Svetovni trgovinski organizaciji jasno pove, da so okoljski pomisleki zelo legitimen razlog in da bi to moralo biti vključeno v naše mednarodne trgovinske sporazume. Hvala, preden dajem besedo poročevalcu. Me zanima, ali Želi komisija kaj dodati? Tukaj je gospod Sanchez iz Generalnega direktorata za trgovino. Da, beseda je vaša. Thank you, chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Preučevali smo seveda osnutek mnenja in povedati moram, da se v splošnem strinjamo z glavno usmeritvijo tega poročila. Komisija podpira politiko v okviru katere vključujemo okoljske pomisleke in zagotoviti želimo seveda tudi zaščito temeljnih okoljskih standardov v okviru trgovinskih pogajanj in Evropski parlament bo prav gotovo to tudi upošteval, ko bo preučeval sporazume. Sporazume, o katerih mora podati svoje soglasje. Imamo torej skupni cilj. kar zadeva specifične postavke v mnenju, pa bomo morda imeli nekaj vprašanj ali komentarjev. Ne želim biti predolg, ampak povedati želim le to, da ima komisija podobna vprašanja kot gospod Van Dalen. Namreč, ko govorimo o usklajevanju okoljskih in zdravstvenih standardov, Mm, komisija meni, da tukaj govorimo o standardih na svetovni ravni in ne o standardih na evropski ravni, kajti z evropskim usklajevanjem se tukaj ukvarjamo v institucijah Evropske unije, kar zadeva preferencijale za države na meji razvitosti. To je moje vprašanje. Namreč, če govorimo o splošnem sistemu preferencijalov, potem bi komisija poslance v tem odboru opozorila na trenutno razpravo o obnovi tega splošnega sistema preferencijala v Evropski uniji. To bo postopek, ki bo Evropski parlament vključeval kot sozakonodajalca, to bo dolgotrajen postopek, v katerem bo potrebnih več pogajanj. Na predhodni osnovi pa bi povedal, da bi to vprašanje lahko postavili v tisti širši razpravi trgovinskih preferencijalov. Drugače bomo seveda upoštevali poziv Evropskega parlamenta o ustrezni obveščenosti in o sodelovanju na sestankih, o tem, nam trenutno ni treba govoriti, kaj ti to bomo vključili v sestanke med svetom in komisijo ter parlamentom zaradi Lizbonske pogodbe in na podlagi določb Lizbonske pogodbe bomo določili mero in specifično naravo vključenosti Evropskega parlamenta na sestankih in na pogajanjih. In še ne na zadnje. Povedati želim, da ima Svetovna trgovinska organizacija pristojnosti nadzorovati pravila v okviru te organizacije, to so trgovinska pravila, njena vloga pri spremljanju skladnosti z pravili v okviru drugih organizacij pa ne spada v njene pristojnosti. Kar zadeva vprašanje, vprašanje izvrševanja in arbitraže, komisija se v arbitražnih postopkih pogaja in to je nekaj, kar počnemo, arbitraža je obvezujoča v smislu, da ni izbirna. Ko se enkrat odločimo za arbitražo, morajo države temu postopku slediti. Vemo pa, da arbitražne odločitve niso. Mm, sodno obvezujoče, kar zadeva varstvo živali. Ta postavka, tako se nam zdi, nekoliko presega vključevanje okoljskih vprašanj v trgovinske pogajanja. Sveda obstaja povezava med živalskim in človeškim zdravjem, ampak to dvoje se običajno določa posamično, in Evropska unija ima visoke standarde na obeh področjih. In želimo si, da bi lahko te standarde še naprej izvajali, če pa bi to vključili v trgovinska pogajanja, potem bi to pomenilo, da morajo ti standardi ustrezati drugim standardom, to pa bi lahko ogrozilo človeško zdravje in zdrave živali. To je popolnoma drugačno vprašanje in zato komisija tega ne vključuje v pogajanja o trgovinskih sporazumih. Hvala. Hvala lepa, gospod Sančes. Sedaj pa še za zaključek gospod Ulmar. Hvala lepa še enkrat, gospod predsednik. Naj pojasnim nekaj stvari. Te bom podal tudi kot predloge spremen. Težko je v na kratko podati takšno mnenje. V četrti točki je jasno, da gre za svetovne okoljske in zdravstvene standarde. Šest, često točko moramo na novo zapisati s tem sistemom preferencialov. Pri deveti točki, kar se sankcij tiče, pa sem se odrekel temu, da bi to naštel, to bom še dopolnil. Gotovo pa se mi zdi pomembno, da ne samo nadzorujemo, temveč da imamo tudi katalog za to, kako bo ta nadzor izgledal. In potem tudi nisem govoril o trgovanju z emisijami bolj podrobno. Za me pa seveda to tudi spada k temu. Skušati moramo, kar se trgovanja z emisijami tiče, to vključiti tudi v to mnenje. Hvala lepa za vaše predloge spremem. Ja, financijen dank. Dan... Äh, Hvala lepa. 18. marec opoldne je rok za predloge sprememb, 27. marca pa bomo glasovali v odboru. 27. april se popravlja predsednik. Tako, sedaj pa točka 8. Gre za direktivo o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. O tem smo veliko krat že govorili. Jutri zjutraj bomo o tem tudi glasovali. Današnja razprava pa bo pokazala samo na kompromisne predloge sprememb. Ni potrebno prežvečiti še enkrat vsega. En uro bomo imeli za to. Predlagam pa, da čas za govor omejimo na pet minut. Gospod Zomer je zatopljeno v pogovore s sekretarjatom, s gospodom Brajerjem. 800 predlogov sprememb imamo in eh, gospod Brajer je izdelal seznam vseh predlogov sprememb. Hvala lepa za to in upamo, da bomo potem jutri lahko tudi glasovali v tej obliki. Tako, sedaj pa gospa Zomer uvedite nas v temo pet minut, potem pa bomo torej, imeli še razpravo. Ja. Hvala lepa, da resnično smo bili zelo delovni tudi čez vikend. Zahvaljujem se sekretarjatu za to. Hvala lepa, da imamo tudi že glasovalni seznam. To smo sedaj dobili. To ni neobičajno, to poznamo tudi iz drugih večjih dosejev. Torej, Spoštovane kolegice in kolegi, veliko krat pogrešam pri predlogih sprememb to, da gre za to uredbo, ki bi naj bila namenjena potrošnikom, da bi dobili bolj čitljive, boljše informacije o živilih. Seveda pa mora to biti tudi za skupni trg. Torej, to pomeni, da potrebujemo pravno gotovost, poenostavitev in manj birokracije v živilski verigi. In na to veliko krat pozabljamo. Torej, prosim vas, pomislite pri glasovanju tudi na to, kako boste potem glasovali glede določenih predlogov sprememb. Torej, kje smo? Malo je možnosti za kompromis, zelo veliko imamo različnih interpretacij, tudi protisnovnih pri tej temi smo pa blizu, kar se čitljivosti tiče in verjetno bomo dosegli dogovor. Na mesto 3 mm, ki jih predlaga Evropska komisija, pa tudi pri točki 7, torej zavajanje potrošnika, tukaj si tega nihče ne želi in tukaj smo si blizu. Pri drugih točkah pa žal ni tako imamo veliko različnih zamisli, kar se porekla tiče, označevanje porekla. Tukaj gre za meso, na primer. Govedina to je že urejeno, razen tega. In gre tudi za vse kmetijske sorovine, ki si jih lahko predstavljate, pa do karakterističnih sestavin pri predelanih proizvodih. Sama nimam nič proti označevanju porekla, vem pa, da to ni v glavnem interesu potrošnika. Imamo študijo britanske FSA, ki pravi, da se 10 odstotkov potrošnikov zauzema za označevanje porekla. Kljub temu bi lahko to tudi dali na voljo poročevalcem, oprostite, potrošnikom, vendar pa potem bi morali imeti navedeno poreklo za vse različne stvari. Želim pa si, da bi najprej komisija izvedla presojo, ali je to možno storiti in na katere tehnične težave bi lahko naredili pri surovinah, pa tudi pri označevanju glavnih sestavin. Prosim, da me podprete pri tej moji zamisli, izvesti presojo, ali je to sploh možno storiti in kako bo to delovalo v praksi. Potem imamo različne interpretacije, kar se vprašanja nacionalnih sistemov označevanja tiče. Komisija predlaga, da bi države članice lahko razvile prostovoljne sisteme za označevanje. Skrbi me, da bi to lahko bilo proti skupnemu trgu in bi potem imeli 27 različnih sistemov označevanja v EU. Dodatno k temu, kar že imamo. Pravno ne bi bilo zavezojoče, vendar pa v določeni državi bi de facto to bilo zavezojoče. Torej, to je razlog, zaradi česar pravim, da tega ne smemo dopustiti in to sta oba pristojna obora Agri in Inko že ugotovila in sta te nacionalne scheme že zavrnila. Izjeme v uredbi, ne predpakirani proizvodi, torej žemljice pri peku in druge stvari bi izuzeli iz te direktive o označevanju. Proizvajalci si tega ne morejo privoščiti, tukaj gre za obrtnike in tega si ne morejo privoščiti. Seveda pa bi morali imeti informacijo o alergenih. Kdor pa je prebral predloge sprememb, ve, da predlagam, da to storimo na drugačen način, da je to označeno z napisi, da se to zagotovil pogovor s prodajalci ali da imamo to na jedilnih namenjih. Sicer bomo imeli potem samo še standardne proizvode in ne bo pravne gotovosti za ponudnike v restauracijah. In potem še prav posebno, kar se regionalnih specialitet tiče, to bi potem izginilo z trga upam, da se strinjamo, imamo še manjšo izjemo, da ne želimo preveč podatkov na prvi strani embalaže. Imeli smo dan žena in če si predstavljam, da bi naprimer moja mati dobila vsa opozorila na čokoladi, ki sem jo dala, bi verjetno to pomenilo preveč podatkov na prvi strani. In potem, kar se tiče prehranskih naved, da bi naj to črtali, to je bilo del uredbe. Po eni strani je to že tako ali tako zastarelo zaradi označevanja, obsežnega označevanja, o katerem tukaj odločamo, po drugi strani pa tudi niso objavljeni ti profili. In tudi leto po tej zakonodaji še to ni bilo storjeno, zato ker to pač ni praktično uporabno. In potem, zdaj že zaključujem, tu sem dobil odgovor na moje vprašanje, da bi imeli nekakšen sistem semaforja. To tudi ne ustreza. Zato izhajam iz tega, da bi to, ta četrti člen, predlog 762, naj bil tak, da ga lahko dovolimo in prosim, da torej se odrečemo temu konceptu. Nisem za obvezojoče označevanje po sistemu semaforja, kajti to ne moremo uporabiti pri vseh živilih, še prav posebno pri osnovnih. Ne? In tukaj gre za to, da imajo po naredki torej umetna živila prednost. A da pa tudi tukaj imamo razhajanje in tukaj bo šlo za to, kako bomo pač dosegli večino za, za določen predlog. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci. Glenis Wilmot za SND. Uh, Hvala lepa. Govorili smo že o označevanju živil. Ne želim se spustiti v vse te argumente, kaj te. O tem smo že govorili upoštevala pa sem pomisleke, ki so mi jih ljudje izrazili v preteklih mesecih. Z drugimi skupinami smo predložili nekaj usklajenih predlogov sprememb. Prvi usklajen predlog spremembe je v zvezi z državo izvora. To je usklajen predlog spremembe številka dve. To je mnogo bolj praktičen pristop od drugih predlogov sprememb, ki smo jih slišali tukaj. Govorimo o obvezni državi izvora za meso, perutnino, mlečne izdelke, svežo, sadje in zelenjavo. Govedina in ribe so že vključene v to. Nekateri pravijo, da je to preveč zahtevno, kajti imajo več virov, potem imajo možnost, da vključijo neznan izvor. Tako da je to urejeno. Naslednji usklajen predlog spremembe zadeva z obliko navedbe, obveznih navedb. To ne velja za izdelke, kot so kruh, mleko, sadni sok in to vrstna živila. To velja samo za predelano hrano, kot so vnaprej pripravljeni obroki. Zdi se, da je to mnogo bolj smotr način dela. Kar zadeva usklajen predlog spremembe številka 9. Komisijo sem prosila, da razvije smernice za realistične količine obrokov v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi str stranmi, seveda, in tudi urednosti energijskega odnosa, kaj ti ljudje pravijo, da to ni zelo praktično. Prosila sem jih torej, da pripravijo nove številke, da upoštevajo priporočila raziskovalnih ustanov. Kar zadeva kolege, ki ne bodo podprli obveznih navedb. Če ne boste podprli obveznih navedb, prosim poskrbite za to, da se bodo nacionalni sistemi nadaljevali. Ne bi smeli dovoliti, da ne, različne države članice ne bodo imele teh podatkov, če ne bomo rekli, da so ti podatki obvezni. In še ne nazadnje. Potrošnikom je všeč informacija o državi izvora in si to tudi želijo. Enako velja za hranilne vrednosti. Zdravstvena organizacija in strokovnjaki na tem področju pravijo, da so te navedbe zelo pomembne, ko govorimo o debelosti, srčnih boleznih, sladkorni bolezni in tako naprej. Če želimo reševati to vrstno vprašanje na področju zdravja, potem bi morali preučevati te podatke. Podatke, ki si jih potrošniki želijo, zato da bodo lahko sprejemali zdrave odločitve za svoje družine. Veliko lobiranja je od industrije v zvezi s tem in ljudi so celo odpeljali iz kosil in tako naprej. Organizacije in strokovnjaki nimajo enakih možnosti. Dragi kolegi, ko se odločate v zvezi s tem, prosim vas, da previdno razmislite o tem, ali poslušate samo industrijski lobby ali so to dejansko informacije, ki jih potrošniki zahtevajo ki jih zahtevajo strokovnjaki na področju zdravja in organizacije na področju zdravja. Če bomo poskrbeli, da bodo ti podatki uporabni za javno zdravje, za potrošnike, da bodo sprejemali zdrave odločitve, potem bi morali njih poslušati in ne poslušati samo industrijskega lobija. Hvala. Danke, Odlično, držali ste se časa, Glenis. Sedaj pa Gospod Grabrandi. Nič, uh, eh, long... Hvala lepa. Gospod predsednik, ne bom dolg. Kajti o tem smo se pogovarjali že večkrat. Ena od stvari, ki je bila pomembna v zadnjih mesecih, pa je bila, da se mnenje ljudi ni spremenilo. Tako da ne bom vsega našteval še enkrat. Dobro je, da imamo te konsolidirane predloge sprememb. In tako bo glasovanje, upajmo, enostavnejše in hitrejše jutri. To pomeni, da smo tudi zbližali stališče. Sam pa sem prepričan, da se bo pravo delo začelo šele po jutrišnjem glasovanju. In mislim, da bi bilo odlično, če bi po glasovanju morda lahko resnično dosegli dogovore, kompromise. Tako potrošniške organizacije kot industrijo sem poprašal, ali bi želeli razpravljati o teh predlogih. Če lahko spremenimo naša stališča, ki so predvsej zastarela, potem lahko dodamo nov zagon evropski politiki. Jutri bomo torej imeli zelo veliko predlogov sprememb na glasovanju, potem pa se moramo resnično lotiti dela. Hvala lepa. Aha, es geht jetzt richtig los, nachdem wir abgestimmt haben. Torej, po glasovanju se bo resnično začelo. Poglavje se bo torej nadaljevalo. se starih političnih skupin poročevalcev v senci ni, vendar pa lahko spregovori tudi kdo drug. Čeprav vidim, je prišlo do zbliževanja stališč ali tudi do dogovora pri čitljivosti in pri nezavajanju potrošnika. To ni veliko, moram reči. Vse drugo je še sporno. Če je tako, potem to ni dobro, ampak tako pa če je. Kar nekaj pa želi besedo. Hibner, prosim. Dziękuję bardzo. Hvala lepa. Predvsem čestitke poročevalki, kajti število mandmajev kaže, kako težka tematika. 800 mandmajev, to ni ravno pogosto, da jih imamo toliko pri takšnih eh, dokumentih. No, kar eh, zadeva to uh, uredbo je ta pomembna za vsakega državljana Unije. Namreč eh, informacija mora biti pomembna, ne sme pa uh, kakorkoli zavajati in uh, zastirati siceršnjih podatkov, ki ne bi jih sporočili. In uh, amandma 162, kot pravi gospa poročevalka, ni sprejemljiv. To je tisti amandma, ki zgolj uh, zamegljuje cola, celotno uh, poročilo in celoten predlog. Kajte, če bi sprejeli ta amandma 162, potem bi prišlo do tega, da bi nekatera živila diskriminirali in to je nesmisel. Ne zdi se mi, da bi člen v takšni obliki lahko sprejeli. Tukaj ne gre za lobiranje proizvajalcev ali za nek drug lobby, ki eh, skuša uvesti pod mizo določene določbe. Ne, nekako ne. Gre za to, da imamo določbe, ki že urejajo način informiranja eh, nas potrošnikov, kar zadeva prehranske vrednosti. Potem imamo tudi eh, indeks eh, dnevnega priporočenega vnosa. Skratka, gre za način informiranja, ki vsakemu potrošniku omogoča. Ne le to, da je informiran, ampak eh, to tudi dietetičarjem eh, omogoča vodenje neke politike racionalnejšega prehranjevanja. Skratka, mislim, da moramo tudi preko izobraževanja eh, uvajati zdrav način življenja. Tega ne bomo dosegli zgolj z vključevanjem najrazličnejših informacij na pakiranje, eh, temveč je bistvo, kako se dejansko eh, prehranjujemo, ne pa da zdaj tukaj zapisujemo, kje je koliko sladkorja soli in ne vem kaj. Tako da mislim, da moramo amandma 162 eh, vsekakor zavrniti, kajti ta na absurdni način spreminja določbe. Radi redna, Peter Lize. Peter Lize, tri minute sedaj za vsakega. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil poročevalki in sodelavcem. Veliko je bilo upravljenega dela v zadnjem letu in pol in sedaj tudi v zadnjih dneh. Naj upozorim na dve stvari. Najprej. Ne glede na rezultat glasovanja jutri ali na koncu postopka, bo potrošnik imel na živirih na voljo več informacij kot do sedaj. Kajti do sedaj smo imeli nekaj prostovoljnih sistemov različnih podjetij, delno tudi s podporo javnih organov ali pa tudi ne. Nimamo pa torej evropsko zavezojoče zakonodaje, naprimer na prednji strani embalaže in to bomo sedaj imeli. In pomembno je spostaviti, da ne gre za to, kar bomo zavrnili, temveč potrebno je omeniti to, da bomo imeli izboljšane informacije za potrošnika. In Renate Zomer je to že nakazala, rad bi pa to izpostavil. Veliko prepogosto smo poštevali velika podjetja Nestle, Ferrero, ko govorimo o teh stvarih. Veliko stotin manjših podjetij pa je tudi prizadetih in zato mora to biti usklajeno tudi za ta podjetja in tudi pri obrtnikih moramo zagotoviti izjeme. Še prav posebno pri teh točkah, pa tudi na splošno podpiram poročevalko. Hvala lepa. Hvala lepa, Krista Klas. Ja, dankeschön, Herr Vod. Hvala lepa, gospod predsednik. Nismo na začetku razprave, temveč sredi in upam, da bomo po glasovanju tudi potem imeli določen premor in da bomo potem imeli tudi določeno stališče. To, kar je predstavil Peter Dize, da gotovo se bo nekaj spremenilo v pozitivni smeri in upamo, da nam bo to resnično uspelo na celotni liniji. Vemo, o čem govorimo, veliko krat smo o tem že govorili. Dva predloga sprememb pa bi izpostavila in želimo o tem še spregovoriti gre za obravnavanje sadja in zelenjave, je precej površno. Bila sem tudi poročevalka za pesticide in imeli smo zelo strogo zakonodajo, kaj je dovoljeno in kaj ne. In če bomo sedaj imeli na embalaži zapisano to na sadju in zelenjavi, potem to potrošniku ne bo pomagalo. Potrebno je torej zagotoviti zapis, da je sadje in zelenjava zdravju nenevarna. In prav tako moramo zagotoviti to, da ne bomo zavajali potrošnika, da jih bomo pravilno obveščali. Kaj ti gre za to, da želimo zaščititi sadje in se želimo boriti proti določenim strupom ki jih lahko najdemo in ki bi lahko škodovali zdravju. Torej, na embalaži, na etiketi nimamo prav veliko prostora, tako da mislim, da ni potrebno označevati tega na sadju in zelenjavi. Hvala lepa. 71 in 278. Hvala lepa, Horst Schnellert. Hvala lepa, mislim, da lahko čestitamo poročevalki. Zelo je bila marljiva in konsistentna. A da pa, ko bomo jutri glasovali, moramo pomisliti na to, da bomo prevzeli veliko odgovornost. Evropa gleda v naši smeri in eh, moramo sprejeti to odgovornost. Ne smemo misliti, da želimo prisiliti svet, da spreme naše pretirane zahteve. Ne. Zato pozivam, gre za to, da si ne želimo dogm ideologije, želimo si jasnih informacij za potrošnike, tako da bodo ti lahko, se lahko da se bomo lahko borili proti debelosti, naprimer. O tem veliko govorimo. Kar se označevanje porekla tiče, pa se bojim protekcionizma. In to je zelo nevarno, to ni združljivo skupnim trgom, če bi to uvedli. To bo, mislim, da tudi povzročilo kaotične razmere na trgu. In potem, kar se tiče raznolikosti produkcije, mala podjetja so tiste, ki so pomembna za Evropo in ta imajo težave s to zakonodajo. Zato mislim, da moramo biti tukaj zelo velikodušni, kar se izjem tiče in da moramo pri mesarjih, pekih, naprimer ta predpakirana, te predpakirane proizvode izuzeti. potem pa, kar se mesa tiče. Seveda vem, da se to zlorablja po Evropi, vendar pa ne smemo tega tukaj popravljati z navedbami. Tukaj gre za področje nadzora, ki ga moramo izboljšati. In mislim, da moramo to prepustiti ljudem na kraju samem. Hvala lepa. Kateri predlogi sprememb so to? Einer 77, ja. 177, sem slišal. Vere jec. Äh, Prav. Kolegica Pilar Ajuza, prosim. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero yo quiero felicitar a la señora Sobe. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej čestitke poročevalki za upravljeno delo. Strinjam se z vsem, sistem semaforja, navedbo porekla. Vse to z vsem se strinjam, kar je dejala gospa Zomer. Naj pa izpostavim nekaj stvari. Najprej nacionalne določbe v šestem poglavju in v sedmem. Tukaj se zdi, da gremo proti harmonizaciji, vendar pa moramo to tudi upoštevati, če si želimo ravnotežene harmonizacije. Potem ne moremo dovoliti nacionalnih sistemov za označevanje. in potem, kar se jezika oznak tiče. Člen 16 direktive mislim, da smo uporabljali brez težav. In mislimo, da je to zadostno. Komisija meni, da ni dovolj, prav tako tudi svet, vendar pa mislim, da moramo to ohraniti tako, kot je. Kar se označevanja alkoholnih pijač in žganih pijač tiče, pa tukaj že imamo uredbo za označevanje, ki je preveč obsežna in mislim, da moramo to postiti, kar se popularnih alkoholnih pijač tiče, pa mislim, da je predlog spremembe imka idealen. Mislim, da moramo imeti sestavine, ne pa prehranskih navedb in tako dalje na teh pijačah. Kar se MSP-ju tiče, agroživilski industriji so MSP zelo pomembni in moramo jih zaščititi, zato da bodo še naprej konkurenčni. Hvala lepa. Dankeschön, Anja Weisgerber. Hvala lepa, Anja Weisgerber. Hvala lepa. Najprej bi želela pohvaliti poročevalko za to obsežno področje, da se je lotila tega obsežnega področja in pripravila odlično poročilo. Pomembno pa je izpostaviti to, da bomo jutri sprejeli nekaj, kar bo dobro za potrošnika. Kajti to pomeni, da bomo imeli obveščene potrošnike in z navedbami o prehranskih snoveh bomo zagotovili, da bodo vedeli, koliko je naprimer maščob, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja in soli. In to je velik korak za potrošnika. In želim si, da bi to tudi videli tako. Ker ti tako pa potem potrošnik zavestno lahko se odloča o proizvodu in bo informiran. Kar se predlogo sprem po boljši čitljivosti tiče, ki so bili vloženi iz različnih strani in ki smo jih slišali v razpravi, mislim, da smo dosegli dobro rešitev v konsolidiranem predlogu spremembe. Kar se izjem tiče, pa bi rada izpostavila to, kar so kolegi dejali, da mora biti to dobro tudi za MSP. -je. Torej, zato te izjeme za nepredpakirane proizvode. Mislim pa, da je sedaj potrebno izpostaviti še eno temo, ki je zame zelo pomembna. Gre za ustrezno označevanje živilskih imitacij. Tako v odporu Inko, kot tudi v Agri smo se o tem pogovarjali in tukaj bi lahko dosegli skupno stališče. Vse politične skupine so podprle moje predloge sprem, tudi gospe Zomer. Gre za 68 poročevalke. Tukaj gre za boljše označevanje na prednji strani. To je bilo soglasno sprejeto. In potem 261, kjer opredelimo, kaj so imitacije in tudi 271. Tukaj gre za kompromis, kjer bi želeli resnično se izogniti zavajanju in 557, ki je bil tudi soglasno sprejet tako v Imko kot v Agri. Torej, upam, da bomo lahko soglasno posredovali jasen znak parlamentov, kajti tudi v svetu iščemo večino. Samo Avstrija in Nemčija in Italija se borijo za to. Rada pa bi pozvala kolege iz drugih političnih skupin. Tukaj se lahko zazamemo za uvrščenega potrošnika. In tudi komisar je to jasno dejal. Želimo si torej jasno označevanje imitacij. Naprimer, kar se šunke drugih proizvodov tiče, kjer se lahko potrošnike zavaja prosim, da me kolegi podprejo. Hvala lepa. Hvala lepa in še zadnji govornik, gospod Petele. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem vesel ambicije poročevalke, da ne končamo z najboljšimi nameni tako, da bi se potrošnik še teže znašel kot doslej in sem vesel prizadevanja, da ravnamo po meri v skladu z načelom proporcionalnosti in sem posebej vesel pozornosti v tej smeri, da ne zbirokratiziramo vsega in na vseh ravneh in da smo pozorni tudi do tradicije, predvsem pa do malih eh, podjetnikov in eh, mislim, da se da pozdraviti eh, prave namere v tem smislu. Rad bi pa nekaj dodal in ne bi rad zakompliciral življenja poročevalk in kot čebelar bi rad opozoril na neko specifiko in nisem se prebil do te mere skozi vse papirje, da bi mi bilo jasno, kaj se je na koncu zgodilo z medom. Ne. Namreč pri medu, če greste po Evropi, vidite pri času uporabi oziroma času trajanja od enega leta do neomejenega Eh, in potrošniki včasih v težavah, ko potujejo skozi države. Hkrati pa vemo, da so našli v faraonskih grobnicah tisoče let, med, eh, let star med, eh, ki je še danes neoporečen in v njem lahko dobite tudi ohranjeno zeleno žabo, ki ohrani barvo. Skratka, jaz tukaj ne vidim potrebe, da bi pretiravali z določanjem rabe medu, ker med pač traja. Eh, in še nekaj imamo tukaj le probleme pri datumu proizvodnje. Kaj se šteje za datum proizvodnje? Tisto sezono, ko so ga nabrale čebele, s čimer je bil v bistvu proizveden med, ali datum, ko je bil polnjen in postavljen na polico. Ne, v tem so lahko, je lahko tudi kakšno leto razlike, bi rekel. Glede porekla pa imamo čebelari tudi probleme, ker firme kupujejo med po vsem svetu, ga malce pomešajo z medom dotične države in ga kvalificirajo kot med iz te, prav te države. Ne? Tako da tukaj bi bilo dobro red narediti, ne vem, če bomo vse lahko naredili eh, s tem poročilom. Torej, me, mene zanima, če je mogoče zvedeti, kaj se je zgodilo z medom. Hvala. Ja, so ein naturverbundener Mensch wieder. Da, torej, gospod Petrle je povezan z naravo, seveda tudi specifično vprašanje. Slovenski med bo seveda možno jesti še čez 2000 let. Ta iz grobnic faraonov, če tega lahko še jemo, no to ne vem. Vsekakor zanimivo. Direktor Pudlit z komisije in potem še tudi odgovor gospe Zomer na vprašanje o medu komisija, večkrat je bilo omenjeno, poglavje 6 in 7 in obsežne nacionalne določbe. Kakšen je sistem harmonizacije s skupnostnimi določbami, kot je švicarski sir, in potem možnostjo sprejemanja nacionalnih pravil, določb? Kako je to usklajeno? Oui, Monsieur le Président, un grand merci de nous donner. Hvala. Predsednik, hvala lepa za besedo. Natančno sem prisluhnil vsem predlogom, ki so bili podani, tudi različnim predlogom kompromisov. Dejstvo je, da je 800 amandmajev nekaj, če mor še nismo bili priča v zgodovini zakonodaje z področja živil. To je res eh, ogromen zalogaj bi pa preden bolj eh, formalno zazavamo potem stališče v plenumu, komisija tukaj rada spregovorila na temo označevanja na sprednji strani. Nihče ne postavlja pod, pod vprašaj, ali želimo imeti označbo prehranske vrednosti in tukaj mislim, da se tako lahko zahvalimo gospe Zomor in ostalim poslankam in poslancem, ki so prepoznali koristnost te informacije na prednji strani embalaže. Kar zadeva nacionalne scheme, veste, da je stališče komisije tukaj vedno šlo v prid tovrstnih nacionalnih schem, sploh upoštevajoč dejstvo, da gre za počasno, postopno pomikanja v smeri popolne harmonizacije. Ko smo preučevali presvoje vplivov, se nam je zdelo težko kar takoj uveljaviti neko schemo na ravni skupnosti, kar zadeva obveščanje potrošnikov, zato smo se odločili za te nacionalne scheme, eh, prostovoljne scheme, ki se seveda lahko razlikujejo od države do države, pač v skladu z načelom subsidiarnosti, ampak po določenem obdobju, po nekaj letih, bi verjetno imeli eno, dve, tri scheme, na podlagi katerih bi se potem lahko lotili eh, skupnostne scheme. Ampak v tej fazi se nam zdi bolje, da uporabimo nacionalne scheme. Zdaj, kar zadeva berljivost, razprava s tem v zvezi je bila kar obsežna, kot veste, tudi na ravni sveta v najrazličnejših odborih in delovnih skupinah. In eh, mi smo res mnenja, da če želimo definicijo brljivosti. Eh, zgolj enostavna definicija ne bo, enost, ne bo dovolj, temveč potrebujemo fizično definicijo velikosti črk. Torej, resnično si želimo, da bi bila zadeva kar se da jasna in nedvoumna, zato da bo tudi panoga potem lahko vedela, kaj se od njih pričakuje, ko bodo tiskali te označbe. Zdaj, kar zadeva izvor. Kar se nas tiče, smo mnenja, da je mnogo bolj pomembno, da so prostovoljni podatki o izvoru prehrambenih izdelkov nezavajajoče. In eh, seveda bomo zelo budno spremljali tudi glasovanje v vašem odboru in potem končno glasovanje v plenumu, kajti ta problem, problem označevanja porekla hrane, je nekaj, o čemer bo treba govoriti tudi s kolegi iz Grand Direkcije za kmetijstvo, ki, kot veste, pripravljajo zeleno knjigo na to temo. In eh, vsekakor bomo, kot rečeno, zelo, zelo budno spremljali nadaljni razvoj dogodkov na tem področju. Prav tako smo slišali kar nekaj predlogov v zvezi z imitacijami posameznih prehrambenih izdelkov. Po našem mnenju je zakonodaja, ki imamo na voljo v tem trenutku, če se ustrezno izvaja strani pristojnih organov držav članic, dovolj za boj proti tem proizvodom, ki so dejansko namenjeni temu, da bi zavajali potrošnike, eh, ko skušajo kot eh, sir prodati Eh, nek proizvod, ki je narejen iz surovin rastlinskega izvora. Naj bo to zdaj naša nekdanja direktiva o označevanju ali splošna pravila, kar zadeva zavajanje potrošnikov v splošni prehrambeni zakonodaji. Skratka, kakorkoli že menimo, da tisti nacionalni organi, ki resnično želijo voditi boj proti tovrstnim eh, po naredkom hrane, če hočete, to lahko storijo in imajo na voljo vse potrebne pravne in zakonodajne ukrepe. Kar zdaj vam je, tukaj naj vas spomnim, da zakonodaja ne predpisuje uh, roka uporabe za posamezne proizvode, ampak je na proizvajalcu, da odloči, kakšen rok uporabe bo določil in sicer na podlagi študij. Torej vsak proizvajalec, torej vsak pridelovalec medu v tem primeru, ampak to velja enako za jogurt, za meso, za klobase, karkoli. Skratka, vsak proizvajalec lahko na podlagi študij, ki jih opravi glede trajnosti svojega proizvoda, določi, ali je rok uporabe leto, dve, tri, štiri, pet. Ne vem, ne, če bi zdaj šli vse tja do starih egipčanov, ampak nimamo skratka nobenega predpisa, ki bi določal rok uporabe posameznega izdelka ali pridelka. Skratka, vsak proizvajalec oziroma pridelovalec v primeru medu je tisti, ki določa rok uporabe. Vendar pa zakonodaja predpisuje vsem proizvajalcem živilskih eh, proizvodov, da rok uporabe označijo. To pa je treba narediti. Potem, kar zadeva horizontalno označevanje in eh, nacionalne določbe na tem področju. Imamo postopke poenotenja, ki so predvideni, pogoji sicer so zelo, zelo strogi, povezani so tudi z zdravjem potrošnikov in tudi če črtamo ta del, bodo države članice to lahko storile po nekem drugem postopku. Imamo namreč eh, direktivo 98-34, ki državam članicam omogoča, da eh, notificirajo komisiji svoje tehnične predpise in to je pač eh, prednost takšnega postopka, saj omogoča širšo, širše posvetovanje ne le znotraj komisije, ampak tudi eh, z drugimi državami članicami. S tem odgovarjam na vaše vprašanje, gospod eh, predsednik. Sveda bomo spremljali izid glasovanja vašem odboru jutri. To bo zelo pomembno, kajti gospa Zomr kot poročevalka in vaš odbor eh, ste tisti, ki vas eh, to besedilo najbolj zadeva, ampak kot je dejal komisar Dali, na zaslišanju tukaj pred vašim odborom, želimo, da bi ta zakonodaja, če bo potrjena, sprejeta, omogočila potrošniku, da bo imel čim več informacij o proizvodu, ki si ga ogleduje in ga morda namerava kupiti. Seveda morda vsi ne potrebujejo vseh teh podatkov in jih niti ne bodo znali uporabiti, ampak v luči interesov 500 milijonov evropskih potrošnikov želimo vsem tem 500 milijonom potrošnikov zagotoviti čim več informacij, da bo vsakdo lahko izbral proizvod na podlagi svojih eh, potreb in želja. Seveda smo govorili tudi o, o eh, prehranskih profilih. Govorili smo tudi o zdravstvenih ali prehranskih trditvah označenih na Eh, prehrambenih izdelkih in bistvo je, da se potrošnika ne zavaja. Torej želimo si iskreno in popolno informiranost potrošnikov in predvsem, da se potrošnika ne eh, zavaja z lažnimi trditvami, ki bi lahko izpostavljali ta ali on pozitiven dejavnik sicer, obenem pa prikrivale negativne vidike posameznega proizvoda. To je bistvo te zakonodaje eh, v navezavi z eh, trditvami in pa z prehranskimi profili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Porlet. Tudi vprašanje medu smo zdaj rešili. Rok uporabe ni predpisan. Mislim, da smo slišali vse, kar je bilo potrebno slišati, gospa Zomr, ne vem, mislim, da je bilo povedano vse, kar je bilo treba povedati. Želite še enkrat besedo, ja? Na kratko, izvolite. Hvala. Vendarle bi se rada odzvala na nekaj zadev. Kolegica Wilmot. Označevanje, pravite, z eh, posameznimi znaki naj bi bilo namenjeno samo za eh, predelana Eh, živila. Za osnovna živila to preprosto ni eh, izvedljivo, ta način, eh, ker bi uporabljali semafor. Eh, Tako da tako ali tako se mi zdi, da je to razprava, ki jo vodite bolj ali manj samo v eh, Veliki Britaniji, v Nemčiji, ne prav veliko, če že v zelo oskih krogih, sicer pa na ravni Evropske unije ta uh, Eh, sistem semaforja ni bistvo. Pogosto mi pravite, da delamo zgolj za industrijo, da podpiramo samo industrijo, ampak tega res ne morem več poslušati. Moram vam povedati, da če vi podpirate format eh, priporočenega dnevnega vnosa, potem vi podpirate veliko živilsko industrijo, kajti oni so razvili eh, ta koncept in predstavljajo zgolj 20 odstotkov celotne panoge. Eh, mala in srednja velika podjetja, ki predstavljajo 80 odstotkov življsko predelovalne industrije, pa pozabljate in eh, s svojimi predpisi s tem uničujete mimo gre tudi veliko delovnih mest in morda bi bilo pametno, da o tem še enkrat premislite. No, potem napovem, da nire na stotine malih in srednje velikih eh, podjetij, ampak na deset tisoče, Peter Lize, na deset tisočih je. To je živilsko predelovalni sektor in eh, tam proizvajajo naše regionalne specialitete in tudi to moramo imeti v mislih. Niso vedno zgolj eh, živilsko predelovalni giganti. To predstavlja samo del. Potem, eh, kar zadeva površinsko obdelavo, gospod Klaus, tukaj podpiram, kar pravite, imamo pravila, proizvod se ne zastrupi za eh, pršinsko obdelavo. Tukaj imamo zelo stroge predpise in če bomo zadevo eh, označili, potem mislim, da bo potrošnik vsekakor eh, zaščiten in obveščen, tako da ne vem, če je to absolutno nujno, kaj pravite. Potem označevanje države izvora, da ne bi na ta način, kot pravi gospod Šnelhart, krepili protekcionizem. Ja, na eni strani imamo zaščito potrošnika in, in, pa, in pa informiranje potrošnikov, na drugi strani protekcionistične ukrepe, recimo. Tukaj je zelo, zelo nedorečena meja med enim in drugim, tako da mislim, da potrebujemo študijo. Eh, potem, kar zadeva kar zdaj v ostalem mandmaje, sem eh, prevzela kar nekaj takšnih predlogov strani zelenih, eh, kjer je zapisano, da naj bi meso označevali, če izhaja iz eh, zakola brez omamljanja. Še posebej ortodoksni židije imajo s tem velike težave, kajti oni morajo klati brez omavljanja, če ne meso ni košer, tako da eh, bo zelo problematično, če bo to označeno na meso, kajti tisti deli takšnega mesa, ki ga ortodoksni ljudje ne, smedo, ne smejo jesti in to je tudi velik del takšnega mesa, e, potem je nevarnost, da bodo potrošniki to postili ob strani in potem bo tudi o, eh, ostali del košer Eh, eh, mesa, za, ki ga ljudje lahko jedo, postal mnogo, mnogo dražji. Skratka, vsekakor sem proti zakolu brez omamljanja, ampak eh, to, kar sem izporočil od trdostni ljudje, kajti oni so tisti, ki so se name obrnili, skratka, nekdo, ki izvaja zakol po pravilih za košer, eh, za kol, potrebuje tudi 8-letno uh, eh, učno dobo bojda. Tako da to imete tudi v mislih. Potem, kar deluje alkohol. Tukaj predlagam, da smo kar se da dosledni in da izvzamemo vse alkoholne uh, pijače, potem, kar zdajva tako imane alkoholne pop pijače. Tam tako piše, da je uh, vsebnost alkohola. Zdaj lahko zapišemo. Uh, tja še kalorije in prehransko vrednost, da ne, če bo to ne vem koliko eh, pomagalo pri zmanjševanju vnosa alkohola pri mladih, to dvomim. Zdi se mi, da bi bilo bolj pametno, če bi komisija tudi tukaj najprej morda se vzela določen čas za premislek in opravi študijo, ali je smiselno nasplošno vse alkoholne pijače označevati na takšen način. Potem, kar zadeva imitacije, tukaj se strinjam, da je to potrebno označiti, nič nimam proti temu, to vsekakor je problem, ampak kot pravi komisija, eh, boj proti takšnim imitacijam je napačna eh, pot. Zakaj bi se borili proti temu? To so živila, ki imajo enako kus, vsekakor so cenejša, ampak mislim, da mora predvsem eh, potrošnik vedeti, kaj kupuje. Ne gre za to, da jih vržemo s trga, ampak da potrošniku povemo, gledajte, to je imitacija, to ni eh, originalni izdelek in potem se lahko potrošnik odloči, ali bo zadevo kupil ali ne. In eh, številni pač žal ne samo, da želijo, ampak morajo gledati na to, koliko kaj stane. Potem velikost eh, črk eh, v zvezi z berljivostjo. Seveda se tega, temu ne moremo kar tako odreči. In zato imamo v svojih usklenjih amantmajih to zadevo tudi rešeno. Skratka, tudi velikost črk oziroma pisave predstavlja pomemben element berljivosti, so pa tukaj številni drugi dejavniki, ki jih je tudi potrebno upoštevati. Potem, kar zadeva med, da ne bi tukaj eh, vzeli vsebnost določitve roka uporabe ali pa zapisa datuma proizvodnje, s tem se bo verjetno moral ukvarjati svet. Niti ne vem, ali je prav, da tukaj prepustimo zgolj proizvajalcem oziroma pridelovalcem, da sami določijo eh, roko uporabe svojih eh, proizvodov. Morda bi potrebovali nekakšen drugačen eh, način določanja tega še posebej za male čebelarje. Eh, No in še ena stvar, v zaključek imamo kar nekaj amandmajev, kar zadeva označevanje proizvodov z gensko spremenjenimi organizmi. E, naprimer, če gre za živalske proizvode iz živali, ki so bile krbljene z gensko spremenjenimi organizmi, to se mi zdi, da nima mesta tukaj v. Eh, tem dokumentu, kajti mislim, da že imamo uredbe in direktive z področja GSO-jev tukaj v ta predlog pa to ne sodi. Torej, hvala za to razpravo, hvala za številne pohvale, hvala tudi za uh, številne graje uh, in uh, hvala tudi vnaprej in za nazaj, za razumevanje. Uh, tudi mojega stališča, kajti kar nekaj zadev sem morala že slišati na svoj račun, ki so težko prebavljive. Hvala lepa, gospa Zomar. S tem smo torej pri koncu današnje razprave. Jutri zjutraj bomo glasovali. Prosim, če vsi prinesete s seboj svoje glasovalne kartice in točno ob devetih jutri začnemo. Torej, vidimo se jutri. Za danes pa je zasedanje zaključeno. Hvala lepa.